kolega López Aguilar. Eh, predsednik odbora za človekove pravice in državljanske svoboščine. Torej, lep pozdrav, dame in gospodje, v Evropskem parlamentu, kjer bomo zasedali dva dni na temo enega najzapletenejših dosjejev v tem zakonodajnem obdobju januarja. Je komisija predlagala svežen za varstvo podatkov. Včasih je bila to dolgočasna tema za specialiste, o kateri smo se običajno pogovarjali v akademskih krogih. Vemo pa, da je to tema, ki nas vse zadeva in sicer. Kadarkoli kaj kupujemo na spletu, se podatki shranjujejo, enako se dogaja ko uporabljamo mobilne telefone in pošiljamo podatke z enega konca na drugega. Ti podatki se obdelujejo tudi strani socialnih omrežij, naših zaposlenih, zavarovalnic, bank, vlad. Podatke obdelujejo, ko kupite letalsko vozovnico ali ko uporabljate elektronsko vozovnico. Vaše podatke si hranijo celo v trgovinah. Tehnološki napredek in globalizacija sta zbiranje podatkov in eh, možnosti dostopa do njih, možnosti uporabe in prenosa podatkov radikalno spremenili. Novi izzivi se pojavljajo tudi na področju varstva podatkov, še posebej v okviru leta 1995 sprejetega zakonodajnega svežnja Evropske unije o varstvu podatkov. In če vas smem opozoriti na to, da smo leta 95, torej pred 17 eh, leti, ko sem bil še član odbora za državljanske soboščine in notranje zadeve, eh, takrat sem sodeloval pri tej razpravi kot član tega odbora in lahko vam povem, da ko sem pregledoval svoje zapiske iz te razprave iz leta 95, ugotavljam, da se ena stvar vsaj ni spremenila od takrat. Namreč nejasnost, kar zadeva same podatke. To, kar pa se je spremenilo, pa je sama količina podatkov. 12 tisočkrat eh, več spletnih strani uporabniki interneta so se pomnožili za 20 krat in uh, uporabniki mobilnih telefonov so se povečali za 50 krat. 290 milijard fotografij je na spletu. To je ne predstavljivo praktično. Gre torej za način, kako ravnamo s temi stvarmi. Veselo pa je, da se naši osebni podatki na vedno več eh, področjih hranijo in eh, posod po svetu se trguje s temi podatki, še posebej na področju oglaševanja in trgovine. Par stvari, par tematik iz predlagane reforme bi se rad dotaknil. To je zadeva, ki bi utegnila biti koristna tudi za našo razpravo tu in doma. Varstvo podatkov je temeljna pravica, to je jasno. Vsaka oseba ima pravico do varstva podatkov, ki se nanašajo na njegovo osebo, to je osmi člen listine o temeljnih pravicah. To ni nek sodoben luksus, to je sestavni del naše samobitnosti, to je sestavni del naše integritete, ki jo uživamo mi kot eh, svobodni posamezniki v Evropi in v svetu. To je vsekakor tipično evropska pravica, to je nekaj, na kar smo lahko ponosni in to je nekaj, kar lahko predstavlja tudi navdih in obogatitev drugih eh, regij oziroma delov sveta. Je pa pomembno, da to pravico vzdržujemo na najvišji ravni in da jo tudi učinkovito ščitimo. Jedro varstva podatkov je načelo eh, prostovoljnega in eh, izrecnega soglasja. Kako se to uporabi na spletu, kako se to uporablja za naše otroke, kako se to uporablja pri samem področju izvajanja teh pravil. Nacionalni pristojni organi za varstvo eh, podatkov so tu še so posebej pomemben element, sploh z vidika svoje neodvisnosti. Komisija zdaj predlaga koordinacijo oziroma nadaljni razvoj tega sistema z delegiranimi akti. K temu bi se tudi rad izrekel, eh, sicer v le nekaj stavkih, ampak to se mi zdi pomembno. Odločitev komisije, da naj bi ta pridobila nova pooblastila zgolj z delegiranimi akti, to ni tehnično, zgolj tehnično vprašanje. Ravno nasprotno, tu govorimo o političnih vrednotah, ki spreminjajo arhitekturo celotnega sistema. Zato bomo mi v parlamentu zelo budno spremljali, kaj naj bi bil delegirani akt in kaj ne. Komisija oziroma predstavniki komisije bodo seveda na meni, pri meni naleteli na popolno razumevanje. kar zadeva to, da se čisto tekoče tehnične stvari izvaja z delegiranimi akti in da to ne zahteva novega zakonodajnega postopka. To je pač izvršna oblast. In eh, še nobene izvršne oblasti nisem videl, tudi ne v mestu, kjer sem bil župan, kjer bi uradniki menili, eh, ne menili, da je zakonodajni postopek nepotreben, ker lahko v upravnem postopku stvari bistveno bolj učinkovito naredimo. Tako da z tega vidika razumem komisijo. In, ampak eh, Moram tudi povedati, da ne pričakujte od zakonodajalca, da bo prepustil izvršilno oblast samo sebi in na področju varstva podatkov ni, ne sme biti nobene diskusije, kar zadeva temeljne pravice. In tu bo Evropski parlament vsekakor bdel nad tem, da bo do temeljne pravice kar se da dobro zaščitene. Lahko vam povem, kolegice in kolegi iz komisije, pa tudi iz sveta, člani odbora za notranje zadeve v Evropskem parlamentu, so že v parlamentu znani kot neprijetni kolegi. Tako da, če bodo zastopali parlament kot celoto, se lahko predstavljate, da bodo popolnoma neprijetni. Eh, Naši državljani torej uživajo pravico do varstva podatkov, vprašanje pa je, ali sploh vedo za to, ali sploh vedo, kakšne pravice imajo. In zato je pomembno, da jih eh, tudi opremimo z znanjem o njihovih pravicah in eh, varstvo podatkov ne sme ostati neka teoretična pravica. Samo ena tretjina evropskih državljanov ve, da imajo nacionalni organ za varstvo podatkov in da imajo pravico do varstva svojih osebnih podatkov. To ne pomeni, da državljani ne poznajo tega problema, samo struktur ne poznajo. 70 odstotkov, torej zelo visok odstotek, državljanov skrbi, da podatke, ki izbirajo njihova podjetja, končajo drugot, kot eh, je bilo prvotno namenjeno. Samo ena četrtina uporabnikov socialnih omrežij in še manj kupcev na spletu ima občutek, da imajo popoln nadzor nad svojimi podatki še posebno pozornost temu zvezi, ki zaslužijo 15 do 25 letniki, tako imenovani eh, rojeni v digitalni svet, ki z novimi tehnologijami, z novimi socialnimi mrežami praktično prihajajo eh, na svet, rojeni so s tem. Torej, ta generacija se bistveno manj eh, zadržano loteva teh področji, kot mi, ki smo se rodili v prejšnjem stoletju, ampak tudi tveganja jim niso popolnoma jasna. Zato tu potrebujemo določeno razsvetljenje. No in eh, tu je tudi še vprašanje varstva podatkov in eh, politike izobraževanja. Kar zadeva samo direktivo, ta zahteva vso našo pozornost in zato je predlog za nas eh, izjemno pomemben. Zbiranje in eh, obdelava informacij strani oblasti je danes eh, bistveno bolj obsežno področje kot pred 50 leti. Osebni podatki so tudi bistveno bolj dostopni. To je konec konca tudi potrebno, kajti le na ta način lahko policija in državni eh, organi izvajajo svoje naloge. Sveda pa je njihova naklonjenost k zbiranju podatkov tudi nekoliko prevelika. Kako torej pravice posameznika umestiti v sorazmerno razmerje z potrebami in zahtevami organov pregona? To je veliki ziv za nas nekaj, če se jaz kot predsednik tega zbora ne morem sprejeti in vem, da tudi poročevalca, kolega Drucas in Albrecht, ki sta tudi prisotna, eh, delite to mojo skrb. Namreč tri leta po vstopu uveljavljajo Lizbonske pogodbe in po odpravi tretjega stebra smo zdaj zopet pri tem, da ustvarjamo dva sporedna sistema. Včasih imam občutek, da se ti stebri ohranjajo ponekod izven Evropskega parlamenta, ampak treba se izpomniti, da jih je Lizbonska pogodba odpravila, tako da resnično upam, da se bodo predlogi o uredbi in direktivi obravnavali sočasno in eh, tudi enako nujno. Torej, to, ta zmeda med zakonodajnimi akti, in eh, vedno znova eh, poskusi, da bi okrepili medvladni eh, pristop. To se je pri Šengnu že pokazalo za neuspešno in zato lahko povem, da za takšen pristop ne bo podpore v parlamentu. No, najprej še povem, da Evropski parlament pričakuje od predsedstva in od prihodnih predsedstv uspešno delo na tem dosjeju in čim prejšnji zaključek dela. In ciprsko predsedstvo moram reči, da je izredno dobro, konstruktivno predsedstvo, zelo dobro sodeluje in problemi, s katerimi se soočamo, ne izhajajo iz predsedstva. Mislim, da to vse lahko vsi potrdijo to. Želimo si torej eh, sodoben, močan zakonodajni okvir, ki bo krepil individualne pravice in eh, pospeševal notranji trg, ne da bi podjetja nesorazmerno obremenjeval. Državljani bodo takšen notranji trg lahko izkoristili v polni meri le, če bodo lahko zaupali digitalnemu gospodarstvu in če bodo lahko obenem tudi računali na to, da bodo javne institucije njihove temeljne pravice ščitile. Rad bi vas pozval k temu, da v prihodnjih dveh dneh, kar se da odprto in konstruktivno izražite svoje stališče, da ste v končni fazi tudi nekoliko bolj eh, da se spuščate v konfrontacije morda. Eh, predstavniki nacionalnih parlamentov, eh, ki so tu in eh, ste nekateri so tudi dobili stališče nacionalnih parlamentov, mislim, da kaže na to, da gre za razpravo, v kateri bodo morali in tudi želijo tesno sodelovati nacionalni parlamenti z Evropskim parlamentom in to je pomemben zgled tudi za druga področja, da vzpostavimo neko dopolnilno razmerje med eh, evropskim parlamentarnim delom in nacionalnim parlamentarnim delom, da se zagotovijo eh, strukture za nadzor na evropski in nacionalni ravni. Nismo nasprotniki, temveč partnerji. No, zato je to izjemno pomembna konferenca. Nagibam se k temu, da bi celo dejal, da je v drugi polovici leta 2012 to najpomembnejša konferenca, ki jo bomo izvajali imamo celo vrsto velikih izzivov, ki so pred nami. Dejstvo pa je, da gre to tudi za identiteto Evropske unije, eh, njenih eh, držav članic kot in pa tudi državljanov. Tako da mislim, da z veliko pozornostjo spremljamo to konferenco. To je tudi razlog, zakaj je predsednik eh, parlamenta tu prisoten, tako da moje prisotnosti ne jemljite kot nekaj slučajnega, ampak kot nekaj, kar sem si eh, želel. Kot nekdani član tega odbora sem sodeloval pri delu tega odbora, zelo me zanima delo tega odbora, vodil vas bo moj kolega Juan Fernando López Aguilar, nekdani minister za pravosodje, eni od držav članic, eh, ki se je tudi intenzivno ukvarjal s področjem varstva podatkov, tako da vam želim kar se da uspešno delo. Imam pa eno prošnjo. Ko bom eh, zapustil to dvorano, eh, zdaj čez nekaj minut, ko bom zaključil to, ne zato, ker vas ne maram ali ker ne spoštujem vašega dela, ampak preprosto zato, ker imam celo vrsto drugih obveznosti. Hvala lepa. Hvala lepa, predsednik Šolc in dobro jutro vsem, spoštovane kolegice in kolegi, poslanci Evropskega parlamenta in poslanci nacionalnih parlamentov. Naslednjih nekaj dni bo to zasedanje, medparlamentarno zasedanje, razdeljeno v sedem. Za sedem. Najprej Tolmačenje imamo v vseh 22 uradnih jezikih. Predstavitve govornikov tu na panelu bodo trajale 20 minut, vsaka po 20 minut, potem bomo imeli možnost za zastavljanje vprašanj tako za poslance Evropskega kot nacionalnih parlamentov in sicer za kakih 45-50 minut, kar pomeni, da bo vsak sodelujoči imel približno 10 minut, da predstavi svoje stališče. No, tekom eh, zasedanja bodo tudi asistenti zbirali prijavnice za besedo in eh, poslanci nacionalnih parlamentov in, nacional in Evropskega parlamenta bodo s temi prijavnicami lahko sporočili, da želijo besedo. Po našem dopodanskem besedenju so v 12.30 čaka samo postrežno kosilo, ob 15. pa nadaljujemo sicer s podpredsednico komisije Vivian Reding, ki je odgovorna za temeljne pravice in uh, eh, ljubljanske svoboščine. Delovni dan naj bi danes zaključili do sedmih zvečer, ko nas čaka večerja na povabilo Evropskega parlamenta v restauraciji poslancev. Predsednik Šulc je dejal, da smo tu zato, da spremljamo področje obdelave osebnih podatkov kot enega najpomembnejših sestavnih delov našega vsakdanjega življenja. Gre torej za pomembno razpotje, na katerem smo se znašli. Tehnološki razvoj omogoča bistveno enostavnejše in eh, bolj poceni zbiranje in obdelavo podatkov. Obseg podatkov, ki jih različne organizacije zbirajo in eh, delijo med seboj, dramatično raste. Osebni podatki, ki se hranijo in eh, obdelujejo po svetu, tudi z obdelavo podatkov v oblakih omogoča podjetjem, da na oddaljenih strežnikih dostopajo do podatkov kjerkoli na svetu. Obdelava in eh, posredovanje podatkov je torej sestavni del našega življenja in uporaba socialnih mrež je vsakodnevna aktivnost. Torej obdelava osebnih podatkov postaja zelo pomemben kapital za številna podjetja, ki razvijajo svoje poslovanje ravno na podlagi obdelave osebnih podatkov. Obenem pa imajo tudi pravosodni organi vse večje, vse večji interes za to področje zbiranje in obdelava podatkov za področje pregona strani zasebnih podjetij postaja vedno bolj aktualno. Varstvo podatkov ostaja temeljna pravica v Evropski uniji, to določa člen 8 listine EU o temeljnih pravicah in pa tudi člen 16 ustanovne pogodbe. Ampak to zakonodajo bo potrebno kmalo prenoviti. To je konec koncev tudi namen naše konference in sicer to, da se ustvari eh, robusten, dosleden zakonodajni sistem, ki bo obravnaval vse morebitne izzive. Evropski parlament podpira cilje teh predlogov. krepitev subjektov teh podatkov, kapitol njihovih pravic, odprava zakonodajnih ovir in en sam pravni akt, ki bo odgovoren za mehanizme, ki so potrebni za pregon. Evropski parlament zato predlaga en sam svežen. Imamo predlog direktive, ki je že v obravnavi, in predlog uredbe, ki je prav tako že v obravnavi. Oba poročevalca sta tu z nami danes, tudi jutri boste z nami. Poročevalci odbora Libe pripravljajo osnutek poročila za decembr 2012, torej čez nekaj mesecev, kar k malu. Orientacijsko glasovanje naj bi bilo spomladi 2013. Nacionalni parlamenti in njihovi prispevki so bili ključnega pomena za zakonodajni postopek in odgovori nacionalnih parlamentov na vprašalnike kot priprava na naš dogodek so bili prav tako zelo koristni. Vse to prispeva k zakonodajnemu postopku Evropskega parlamenta in zagotavlja tudi pomemben input, ki jo potrebno upoštevati. Ta vodnjena konferenca, torej ponuja upogled v ta svežen eh, v prispevek sodelujočih in nadaljna razprava z področja varstva podatkov bo tu vsekakor ključnega pomena in zato se že vnaprej zahvaljujemo vsem sodelujočim za njihove prispevke in brez nadaljnega besedo predajam govornikom za ta prvi jutranji del. Z nami je minister za pravosodje Cipra, gospod Lukas Luka, ki tu zastopa ciprsko predsedstvo svetu. Tu je tudi gospod Jonas Nikolaov, ki je predsednik odbora za pravne zadeve predsednika predstavniškega doma Republike Cipr in pa gospa Françoise Lebaj, ki je generalna direktorica v Generalni direkciji za pravosodje v Evropski komisiji. Prvi pa besedo dobi gospod Jonas Nikolau. Prosim, 8 minut imate na voljo. Agapite, kire, burje, dikeosinis, kire, luka. Agapite, kire, proedre, disepitrobis, Pozdravljeni, gospod predsedujoči, gospod minister Luka, gospa Lebaj iz Evropske komisije. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, veliko čast mi je, da sem danes tukaj z vami. Spregovorili bomo o zelo pomembni temi, kot je to revizija okvira za varstvo podatkov. 24. septembra sem predsedoval na konferenci predsednikov eh, odborov za državljanske svoboščine. Govorili smo prav o tem, o varstvu podatkov v Evropski uniji in o ohranjanju pravic državljanov. Eh, morali bi uvesti eh, posodobljene eh, norme in pravila, eh, da bi to lažje počeli. In to nam bo omogočil ta svežen, ki ga zdaj pripravljamo. Hm. Treba je pregledati paket, ki ga je predlagala komisija. Na naši konferenci smo imeli izmenjavo mnen eh, različnih predstavnikov in udeležencev in jasno je, da je v zadnjih 17 letih, odkar se je sprejela zadnja uredba, je prišlo do številnih eh, novosti, do velikega tehnološkega napredka in to nam je prineslo tudi nove izzive na področju varstva podatkov. Leta 1993 se je prenašalo samo 1,1 odstotka eh, podatkov leta 2008 pa že 80 odstotkov podatkov. Tukaj govorimo o računalništvu v oblaku, govorimo o inteligentnih karticah. Govorimo o številnih socialnih omrežjih, ki so pravzaprav naš vsakdani kruh. In to pušča digitalne sledi povsod. Prenos podatkov v Evropski uniji ali pa s tretjimi državami, se vaš čas povečuje. Dvesto petdeset milijonov eh, državljanov dnevno uporablja internet v Evropski uniji. Če to upoštevamo, potem res eh, vidimo, da gre za ogromno količino podatkov. In številni ljudje od nas pričakujejo, da jih bomo zaščitili. Treba je ustvariti tudi neko ozračje zaupanja in varnosti uh, za te ljudi, ki dnevno uporabljajo internet. Samo ena četrtina uporabnikov interneta, 26 odstotkov približno in 18 odstotkov tistih, ki kupijo računalnik uh, imajo občutek, da so njihove uh, pravice zaščitene. In 90 odstotkov državljanov pričakuje, da bi se njihove pravice bolje spoštovale. 72 odstotkov državljanov skrbi, da uh, ne bi njihovih podatkov objavili oziroma menijo, da se preveč podatkov objavlja in da ni nadzora nad tem. Uh, S to direktivo bomo dejansko dosegli veliko stvari. Eh, do zdaj je obstajala velika fragmentacija po državah članicah in tu je ustvarjalo negotovost. Na trgu pa se je to odražalo v večji, eh, večjem nezaupanju. Med državljani moramo ustvariti večje zaupanje in to je veliki ziv za nas. Potrebujemo okvir, zakonodajni okvir, ki bo lahko vzpostavil tudi ravnotežje med eh, varstvom podatkov in pa eh, upravljanjem notranjega trga. Tukaj potrebujemo neutralni instrument, spravnega vidika neutralni instrument, ki se bo odzival na tehnološke spremembe. Treba je zmanjšati tudi upravno breme in pa stroške, ki jih to prinaša. treba izvajati uh, dolžnosti državljani in podjetja morajo uh, biti uh, previdni in uh, nadzor se mora izvajati nad tistimi podjetji oziroma pravnimi subjekti, ki podatke obdelujejo. Moramo tudi izpolniti vrzeli v trenutni uredbi. Komisija je upoštevala vse te izzive in 1. januarja 2012 oziroma v začetku januarja 2012 je predstavila predloge, o katerih bomo danes razpravljali v okviru tega splošnega okvira za zaščito varstva podatkov. Imamo tudi predlog uredbe, da se izboljša Eh, varstvo podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznjivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij. Govorimo tudi o pravici izbrisa podatkov, če oseba želi, da se te podatke izbriše. Oseba lahko zaprosi za to, če želi. Potrebno je tudi soglasje za obdelavo podatkov. Uh, uporabniki bodo svoje podatke dali na voljo in za njihovo obdelavo bo potem potrebno soglasje. Treba je vzpostaviti pravila, ki bodo uh, upravljala ta prenos podatkov od enega uporabnika uh, do drugega. Govorimo tudi o tem, da je treba zaščititi zasebno življenje ljudi. Uh, varstvo osebnih podatkov je treba upoštevati, ko se bo vzpostavljal sistem. Moramo vedeti tudi, kakšne sledi puščajo ti osebni podatki v primeru naprimer podjetij, ki opravljajo dejavnosti, eh, ki bi lahko bile tudi predmet kazenskega pregona moram omeniti še različne določbe, ki so povezane z varstvom oziroma zaščito mladostnikov in otrok mlajših od 13 let. Tukaj se zahteva soglasje staršev ali skrbnikov in to je ključnega pomena za zaupanje državljanov in za zaupanje trgov. Govorimo o tem, da bodo podjetja morala uh, imeti oziroma upravljati tudi varnostne ukrepe. Treba je zaščititi pravice uh, mladostnikov. Poleg tega potrebujemo eh, neko, neko organ oziroma uh, institucijo, kjer se bodo stvari urejale vse na enem mestu. Torej potrebujemo točko vse na enem mestu. Uh, skrbijo nas določbe, eh, ki obravnavajo prenos podatkov v tretje države. Še posebej, ko gre za nove um, obveznosti ponovnega pogajanja. Pogajanja s policijskimi in pravosodnimi organi. Uh, zato je potrebna tudi ratifikacija v nacionalnih parlamentih. Ta tema je zelo občutljiva, tudi kontroverzna. Določene stvari lahko še vedno popravimo in zato bomo potrebovali tudi sodelovanje vseh vas. Na ta način bomo samo lahko dobili nek pravni okvir, ki bo dejansko izpolnjeval potrebe in pričakovanja državljanov in pa notranjega trga na področju prostega pretoka podatkov. To je ključnega pomena. S temi problemi se moramo ukvarjati in jih obravnavati. Obravnavati moramo tudi predloge, ki so prišli na mizo. Gospodarska kriza tudi to zahteva od nas. Imamo pravni okvir, o katerem bomo danes razpravljali. Contribution. Hvala za vaš prispevek. Hvala. Zdaj pa gospod Lukas Luka, ki je ministr za pravosodje ciprske vlade in je tudi odgovoren v imenu predsedstva eh, za to področje. Gospod Luka, izvolite besedo. Arabita quiere perder, dice el ministro Pizlipe, quiere aguilar gospod uh, predsednik odbora Libe, gospa Lebaj, gospod Nikolau, pozdravljeni, gospe in gospodje. Najprej bi se rad zahvalil za povabilo na to konferenco. Veseli me, da sem lahko tukaj z vami v Evropskem parlamentu. Ta sestanek je še posebej pomemben po tem, ko je stopila v veljavo Lizbonska pogodba. Lizbonska pogodba je povečala pristojnosti Evropskega parlamenta, ki je zdaj postal sozakonodajalec pri sprejemanju zakonodajnih predlogov na evropski ravni. Danes se ukvarjamo s predlogi komisije glede reforme pravnega okvira za varstvo podatkov. To je zelo pomemben izziv za ciprsko predsedstvo. Leta 2012 je komisija predstavila svežen predlogov za ta novi pravni okvir za varstvo podatkov. Tukaj imamo predlog uredbe in pa drugi predlog eh, direktive. Namen je, da se uredi to področje eh, tudi na področju pravosodnega in policijskega sodelovanja, ko gre za kazenske zadeve to je tudi ena od prednostnih nalog ciprskega predsedstva. Za nas je ključnega pomena in tudi za številne državljane je ključnega pomena, da se to področje uredi. In ciprsko predsedstvo na oba predloga gleda kot na en svežen. Zato bomo vse skupaj v času ciprskega predsedstva to uh, pregledali um, na ravni strokovnjakov. direktiva uh, bo obnovila direktivo 95-46. Pri direktivi pa gre za varstvo podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja in odkrivanja kaznivih dejanj. Tukaj treba upoštevati tudi tehnološki napredek in globalizacijo. treba pa je upoštevati tudi harmonizacijo z novimi obveznostmi, ki nam jih prinaša Lizbonska pogodba. Komisija uh, si prizadeva za večjo stopno varstva podatkov. Na ta način bi se ukrepile pravice evropskih državljanov, še posebej mladoletnih. Cilj tega predloga je tudi, da se poveča zaupanje uh, vseh državljanov, tako da bo Evropska unija lahko postala glavni akter v uh, digitalni ekonomiji. Na ta način bo tudi lahko pravila svojo vlogo na mednarodni ravni, ko gre za uh, čezmejn prenos podatkov in informacij. Mi se želimo soočiti s tem izzivom, da bi dosegli nek rezultat, ki bo upošteval vse skrbi državljanov želimo si doseči ravnoteže in pri tem ne smemo pozabiti, da eh, bo ta novi okvir upravljal, urejal eh, naše življenje, naša podjetja, naše trge. In zato si je predsedstvo eh, zadalo za cilj, da naslednjemu predsedstvu preda nek kvaliteten svežen, nek kvaliteten dosije, da bo potem naslednje predsedstvo lahko nadaljevalo z delom. Tukaj gre tako za javni kot zasebni sektor. Imamo številne inovativne ideje, naprimer eh, pravica do izbrisa podatkov, da se lahko naprimer izbriše fotografija eh, z neke internetne strani. Mm, potem to, da se vzpostavi odgovornost. To je tudi zelo pomembno za izvajanje te uredbe. Še ena ideja, ki je tudi zelo zanimiva, pa je ideja točke vse na enem mestu. Cilj eh, tega je, da se poenostavi eh, upravne poti. Tako bodo evropski državljani lahko eh, za nasvet vprašali samo en organ oziroma se obrnili samo na en organ in tudi podjetja eh, se bodo obračala samo na ta organ. Predvideva se tudi vzpostavitev eh, mehanizmov za konvergenčnost. Eh, na ta način se bodo lahko začele skupne dejavnosti, eh, naprimer, ko gre za reševanje konfliktov, za nalaganje sankcij in tako naprej. Ta uredba bo omogočila tudi, da bodo upravljalci podatkov morali izpolnjevati določene obveznosti. Privacy by design se to imenuje. Ukrepi za zaščito podatkov pri ustvarjanju eh, neke nove aplikacije, neke nove tehnologije. To je pomembno. In to bo vplivalo tudi na zasebno življenje ljudi. Treba je izboljšati besedilo uredbe, to je res. In v tej smeri bomo tudi delali. Vsi smo priznali, da potrebujemo jasno besedilo, nek jasen pravni instrument, ki ne bo imel nekih sivih, nejasnih področji. Ta instrument mora biti tudi transparenten. Ne smemo se znajti v situaciji, ki bi nas vodila v slepo ulico ali kaj podobnega. Treba je upoštevati uh, tudi tehnološki napredek uh, za podjetja, za državljane, za trg. Ko gre za predlog direktive, pa veste, da bo to imelo učinek na nacionalni ravni, tudi na čezmejni ravni. Tukaj govorimo o prenosu podatkov v Evropski uniji, znotraj unije pa tudi o prenosu podatkov tretjim državam. In s to direktivo se bo eh, spremenila oziroma prenovila odločitev sklep eh, sveta, ko gre za prenos podatkov držav članic tretjim državam. S tem se ukvarjata tudi Europol in Eurojust. Ključnega pomena je, da se pregleda ta pravni okvir. Ključnega pomena je to tudi zaradi Lizbonske pogodbe, ki predvideva eh, številna pravila na področju varstva podatkov, predvsem, ko gre za pravosodno in policijsko sodelovanje. Tudi na področju krepitve sodelovanja med različnimi organi nadzora podatkov, eh, je to zelo pomembno. Vse to smo septembra proučili iz tehničnega vidika. Upam, da bomo lahko z delom nadaljevali še v času našega predsedstva. Težav ni malo, ampak eh, še naprej si bomo za to zelo prizadevali. Svet. Eh, se sooča tudi z določenimi zadržki, ampak kljub vsemu bomo še naprej delali eh, pri pripravi te, te direktive. V sodelovanju z Evropskim parlamentom bomo skušali najti tudi rešitev, čim prej bi radi našli rešitev. In na tehnokratski ravni naj povem, da v delovni skupini TAPIX v svetu tudi obravnavamo to temo. Ciprsko predsedstvo je predvidelo šest sej, eh, ki trajajo po dva dni. Pojavile so se številne teme, številna vprašanja v zvezi s to uredbo. Države članice so postavile številna vprašanja in na svetu ministra za pravosodje Julija v Nikozi smo to obravnavali. Takrat smo predsedstvo, oziroma je predsedstvo dobilo zelo jasen mandat. Zato smo tudi predvideli še številne sestanke eh, za obravnavo te teme. Sestanki eh, prijateljev ciprskega predsedstva bodo tu. Pri tem moramo upoštevati tudi majhna in srednja podjetja. In uh, tako javnemu kot zasebnemu sektorju bomo uh, s tem naložili določene obveznosti. Uh, Gospod Šulc je že omenil tudi delegirane akte. Naj zaključim, rad, radi bi dosegli eh, naše cilje skupaj v sodelovanju z vami. To je ključnega pomena za nas. In resnično bi radi uh, dosegli uspeh. Parlament in nacionalni parlamenti so tukaj naš zaveznik. Želimo si dobrih eh, rezultatov, zato da bomo oblikovali ta uh, kvaliteten pravni okvir, ki bo okrepil organe za nadzor varstva podatkov. Ta okvir bo predstavljal tudi neko orodje za gospodarsko rast in za blaginjo naših državljanov. Hvala. Hvala. Zdaj pa gospa Lebaj, predstavnica komisije. Well, much, um, uh, and, uh, well, all... Najlepša hvala, za besedo. Dovolite mi naj najprej povem, da tudi pri komisiji močno cenimo vse prispevke nacionalnih parlamentov, zavedamo se tudi vaših prispevkov k tej temi. Prejeli smo kar nekaj odzivov nacionalnih parlamentov in jih nameravamo podrobno proučiti ter upoštevati vaše komentarje. In eh, sedaj je seveda ravno pravi čas, da se tega lotimo, ker smo v času razprav, plodnih razprav s svetom, parlamentom, poteka širše posvetovanje in zato je danes še tem dragocenejši trenutek, da lahko poveste svoje mnenje in predloge. V zadnjem času poslušamo veliko o varstvu podatkov in tudi danes smo o tem že slišali pri komisiji pa si prizadevamo nekoliko strniti vsa ta naša prizadevanja in ponoviti, kakšna so bila naša osnovna prizadevanja in namen vsega tega. Del odgovora je po moje že v samem naslovu našega današnjega zasedanja, kjer govorimo o vzpostavljanju zaupanja v digitalnem in globalnem svetu. Kot so povedali že predgovorniki, je veliko odvisno tudi od predelave, obdelave podatkov, ki se še vedno razvija. In naš prvi cilj ob oblikovanju tega osnovnega predloga je bil ravno krepitev pravic posameznika. Želimo si namreč, da bi posamezniki imeli nadzor nad lastnimi osebnimi podatki in zato smo tudi eh, predlagali različne načine eh, nadzora, tudi prenosa podatkov, načina, da pridobite kopijo eh, podatkov, s katerimi razpolaga ponudnik določenih storitev. Prav tako pa smo predlagali tudi določene določene ukrepe za izboljšanje preglednosti, da lahko eh, sami razpolagate s svojimi podatki, da se zavedate, katere podatke hranijo različne službe, podjetja in tako naprej. In kaj vse je nujno potrebno, da lahko spostavimo zaupanje v tem digitalnem okolju. Naš osnovni namen je seveda zaščititi državljane, vendar gre tudi za vprašanje Eh, poslovnega učinka izboljšanja zaupanja v digitalni svet. To je pomembno tudi za podjetja. Po vseh posvetovanjih, ki smo jih imeli v času delovanja na tem predlogu, smo ugotovili, da obstaja veliko število potrošnikov, ki se ravno zaradi nezaupanja v digitalno okolje eh, težko odločijo za nakup preko spleta ali pa za posedovanje kakršnih koli svojih podatkov tudi v druge namene preko spleta. To je torej na nek način bil eden od prvih ciljev, ki smo si jih zastavili, da poleg zaščite posameznika, okrepimo zaupanje v digitalno okolje tudi v interesu podjetij in poslovnežev. Ugotovili pa smo, da bo treba zato tudi poenostaviti pravne okvire za varstvo podatkov. Če pogledate, kaj se sedaj dogaja, dan današnji na tem področju, imamo pravzaprav 27 različnih ureditev tega področja. Imamo sicer direktivo, ki je temeljni kamen in tudi pomemben mejnik v razvoju varstva podatkov, vendar se je ta direktiva prenašala v različne nacionalne ureditve na zelo različne načine, tako da imamo sedaj 27 različnih ureditev v državah članicah. Tako so zadeve postale tudi izjemno zapletene. Če ste recimo podjetje, ki hoče poslovati v Evropski uniji, morate poznati vseh 27 zakonodaj držav članic, morate tudi uh, komunicirati z več različnimi službami, ki so se doslej ukvarjale s tem področjem in uh, Zato potrebujemo nekaj, kar se bo lažje uporabljalo, kar bo neke vrste enoten zakon za vse. In s temi prizadevanji mislimo, da bomo tudi olajšali delovanje podjetjem in jim dobesedno prihranili vsaj dve milijardi evrov letno, če to pozamemo. In tako bodo imele tudi vse različne firme in podjetja možnost, da se obrnejo na en sam organ, eno samo službo, ki bo imela izpostave v vseh državah članicah. To bo velika prednost pri poslovanju, ker kot veste, sedaj imamo različne službe, različne organe, ki se ukvarjajo s področjem varovanja podatkov, zaščite osebnih podatkov in podatkov. S tem, ko hočemo vzpostaviti te upravne ukrepe, ki so nujni za obvladovanje tega sistema, hočemo hkrati zagotoviti tudi eh, zelo jasno obravnavo malih in srednjih podjetij, ki, kot najbrž veste, pomenijo 9 odstotkov vseh naših podjetij. Seveda spoštujajo zasebnost in eh, varstvo osebnih podatkov, ampak hočemo se izogniti vnaprej raznim zmotam in napakam. Tako da boste videli v predlogu tudi določene ukrepe, ki jih morajo izvajati mala in srednja podjetja, ki zaenkrat še nimajo obveznosti, da bi upravljali naprimer oceno eh, varnosti hranjenja podatkov ali niso zavezane k temu, da bi morale neposredno dostopati do varuha pravic in vendarle je to zelo občutljivo področje in lahko rečem, da je velika večina malih in srednjih podjetij pravzaprav osvobojena teh zahtev in obveznosti. Poleg tega pa smo hoteli tudi imeti, če lahko rečem, vodotesno, učinkovito zakonodajo. Če že moramo sprejemati evropsko zakonodajo, mora biti taka, da je ne bomo spreminjali vsako leto, da bo prenesla zob časa in eh, jasno je seveda, da se bo tehnologija spreminjala in čez nekaj let lahko rečemo, tehnologija je tako napredovala, da je treba zakonodajo spremeniti. Mi pa hočemo imeti tako zakonodajo, ki bo lahko trajna. In zaradi tega predlagamo določene ukrepe. Eden od njih je tudi tisti, ki ga je omenil predsednik Šul. So so delegirani akti, naprimer. Naj povem nekaj o tem. Delegirani akti ponujajo možnost komisiji, da na podlagi uredbe seveda in tudi ob nadzoru, ki ga izvata svet in parlament, eh, uredi in obrazloži podrobnosti, ki se ne nahajajo v sami uredbi. To pa ne pomeni, da spreminja samo bistvo uredbe. Ti delegirani akti imajo element prožnosti, ki je nujno potreben, če hočemo imeti učinkovito, in trajno zakonodajo. O tem smo oblikovali več določb, ampak ker nam že primankuje časa, mi dovolite naj povem nekaj besed o direktivi. Direktiva se osredotoča tudi na eh, sodelovanje s kazensko-pravnimi organi, na prenos podatkov v tem specifičnem obdobju in eh, področju dela. In dejansko lahko rečemo, da gre tukaj za veliko izboljšavo, če primerjamo to z eh, trenutno veljavnim okvirnim sklepom. Pomemben pa bo tudi način izvajanja, ki bo pod nadzorom tako komisije kot eh, Evropskega sodišča, kar trenutno ni tako urejeno v okvirni direktivi. Predlagamo pa tudi da bi v tej direktivi pokrili ne le čezmejno sodelovanje, temveč tudi domačo obdelavo podatkov strani policije in pravosodnih organov. Eden od poglavitnih razlogov za to je v tem, da je vedno težje razločevati med tem, kaj je čezmejno sodelovanje in kaj je nacionalna domača zadeva in zaradi tega smo se o tem tudi pogovarjali med posvetovanjem. Ugotovili smo, da je v marsikaterem primeru tako razočevanje skoraj da nemogoče. Torej tudi to smo hoteli urediti z našimi predlogi. Predlagali pa smo tudi harmonizacijo eh, in eh, možne omejitve splošnih pravil. Trenutno obstaja določene omejitve splošnih pravil, ki so popolnoma razumljive sicer na področju kazensko-pravnega pregona, vendar se tudi te močno razlikujejo od države članice do druge države članice. Zato predlagamo harmonizacijo teh meril, poenotenje teh izjem, ki omejujejo pravice posameznika. Ko gledamo torej vse te eh, določbe, ki smo jih predlagali, smo imeli v mislih predvsem to, da bi izvali v praksi načelo varstva podatkov, vključno s področjem kazensko-pravnega pregona, vključno z vsemi previdnostnimi ukrepi, ker vendarle gre za zelo posebno področje. Naj zaključim s tem, da vam povem, da upravljamo zelo konstruktivno sodelovanje, upravili smo veliko dela v eh, sodelovanju eh, z drugimi institucijami, predlogi komisije so prejeli tudi veliko podporo, prisluhnili smo tudi konkretnim primerom težav, s katerimi se soočate in se jih lotili konstruktivno. Hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala, hvala tudi vam za vaš prispevek. In s tem odpiram razpravo. Prejeli smo pet prošen za besedo. Eh, najprej bomo torej dali besedo tem petim, potem pa bomo imeli še možnost, da odgovorijo drugi. Prva bo predstavnica španskega kongresa, gospa Bačet. Hvala, gospod predsednik, eh, čestitke Evropskemu parlamentu za organizacijo tega dogodka. To tudi nam parlamentarcem iz držav članic daje možnost, da lahko sodelujemo in prispevamo. Rada bi čestitala komisiji za to pobudo, za ta novi svežen, da se pregleda uh, uredba in direktiva. To je pomembno za varstvo podatkov. Eh, ta predlog se nam zdi pozitiven prav zato, eh, ker se je količina podatkov v zadnjih letih močno povečala. Eh, in pa tudi zato, ker pravzaprav se podatki ne omejujejo več na določeno ozemlje, ampak vse poteka čez mejno oziroma na spletu. Na ta način bi dobili tudi bolj koordiniran način varstva podatkov, kot je to omogočala direktiva iz leta 1995. Ta direktiva je bila v nacionalne zakonodaje prenešena zelo neenako vredno in mislim, da je dobro, da dobimo neko uredbo, eh, ki bo veljala za vse. Mm, na ta način se bo razjasnil tudi eh, obseg oziroma področje delovanja. Eh, razjasnilo se bo, kako to vpliva na pravice evropskih državljanov. Ta posodobitev pa mora imeti dva ključna cilja, ki sta bila že izpostavljena. Eh, svežen mora biti učinkovit, dejansko mora zaščititi podatke državljanov, eh, mora omogočiti tudi pravno varnost za podjetja. Po drugi strani pa mora biti tudi trajno, torej ta ureditev mora biti trajna in uh, se ne sme navezovati na uh, Eh, konkretna tehnološka orodja, kajti ta orodja se uh, bodo še razvijala in bo sistem spet zastarel. Kot je povedal gospod Nikolau, uh, je treba ustvariti zaupanje. To je tudi v naslovu te konference. Želimo, da bi zakonodaja bila učinkovita in zato je treba ponovno razmisliti o določenih uh, konceptih uredbe, naprimer 17. člen, Tukaj gre za pravico do izbrisa, to imamo tudi v Španiji. In eh, tukaj bi rada slišala mnenje eh, prisotnih strokovnjakov. Eh, zanima me, kako je tukaj z odgovornostjo. Mislimo, da ta ubeseditev ni povsem jasna. In Eh, tisti, ki iščejo podatke, niso samo posredniki, kot je tu zapisano, oziroma niso neutralni, ko gre za intelektualno lastnino. Eh, niso neutralni tudi, ko gre za eh, zasebnost državljanov. To zadeva zasebnost številnih državljanov, ki jih želimo zaščititi. Za zaključek pa še to svet je vse bolj eh, globalen, gospodarska kriza ima hude posledice in v tem okolju je pomembna tudi eh, demokratična legitimnost. Zato eh, mislimo, da je delegiranih aktov preveč. Eh, tukaj ne gre za izvedbene akte. Eh, mislim, da bi potrebovali nek postopek z več demokratske legitimnosti. To bi bilo bolj zanimivo, ko uh, obravnavamo te uh, delegirane akte. Hvala. Zdaj pa gospod Alegrini, član. Uh, italijanskega, članica italijanskega parlamenta. Favorevole in merito al pacchetto di riforma del regime di protezione. Najlepša eh, hvala. Tudi Italija je močno naklonjena temu svežnju o varstvu podatkov. Morda le nekaj komentarjev. Kadar gre za omejitve eh, pri instrumentih, ki se bodo sprejemali, med spostavitvijo eh, sodelovanja na področju kazensko-pravnega pregona preko Eurojusta in tako naprej, Europola in podobno. Eh, mislimo, da je treba ohraniti določene standarde in jih poenotiti, da bodo veljali v vseh državah članicah. Pa vendarle se je treba vprašati tudi, kaj je v tem primeru subsidijarnostjo to je zadeva, ki ima opraviti z ustavo v številnih državah. Potem še drugo vprašanje. Kaj je z opredelitvijo skupnih standardov? Tu gre eh, za možnost, da se nekatere obstoječe ureditve izničijo, čeprav so v praksi zelo koristne. Potem pa še tretje vprašanje v povezavi s subsidiarnostjo. To, kar poskušate urediti, je zelo široko področje povezano s členom 87 in pristojnostmi eh, komisije, še zlasti, kadar gre za posedovanje določenih osebnih podatkov tretjim osebam oziroma tretjim državam. To je zelo široko. Eh, kočljivo področje. Potem tudi v zvezi s to službo, ki ste jo omenili, vse na enem mestu. Eh, države članice namreč že imajo določene pristojne organe, ki imajo pomembno vlogo in eh, če se bo ta uredba naprej uporabljala na mesto obstoječe, direktive, potem eh, ne smemo dovoliti, da bi ostala do neke mere zamegljena in nejasna. Pomeni so tudi členi 37 in 21, naprimer, ker gre za obdelavo osebnih podatkov, tu lahko prihaja do velike mere negotovosti v državah članicah. Hvala lepa. Hvala tudi vam, sedaj pa predstavnik polskega parlamenta. Izvolite, imate besedo naslednji dve minuti, gospod Kalič. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi jaz pozdravljam to pobudo Evropske komisije, pa eh, tudi svetu in Evropskemu parlamentu za pripravo te konference. No, mi na polskem smo za. Prišel je čas, da se varstvo osebnih podatkov zelo sodobno uredi. Ampak moram eh, z žalostjo ugotoviti, da osnutek, ki ga predlaga komisija, vsebuje veliko hib. Kot prvo se ne morem strinjati z gospod direktorico, da je delegiranje na Evropsko komisijo nekaj, kar omogoča fleksibilnost. Tam, kjer ni, so stvari Eh, urejene eh, prav. Ampak teh delegiranih pooblastil je preveč, bistveno preveč in ta pooblastila bodo omogočala spremembe zelo pomembnih določb te uredbe mimo Evropskega parlamenta. Prav tako bi rad opozoril na izjemno nenatančne formulacije. Večkrat smo govorili o členu 17, eh, o pravici do pozabe, tem je govor tudi o tretjih osebah, ampak ni definicije tretje osebe. Zdaj, ko imamo internet, ko živimo v digitalni dobi, ko se vse čas pojavljajo neke, neke nove povezave in tako naprej, je tretja oseba popolnoma nedefinirana. Prav tako vidimo, da se sklicujemo na pogodbo o delovanju EU, poglavje 2. razdelek dve, teh je več v pogodbi eh, v različnih poglavjih, tako da ne vemo, zakaj gre. Potem, ko gre za izvajanje storitev in obdelave podatkov strani oseb, ki nima sedeža v EU, je to jezikovno mišljeno ali je to mišljeno teritorijalno? Če pač ni jezika EU, potem to ne pripada EU ali kako, potem kaj z osebami, ki začasno prebivajo v EU. No, mi na polskem imamo res težavo z mednarodnimi pogodbami, zato ker eh, države, sosednje države, Polske, naprimer Belorusija, pogosto izkorišča predpise z eh, tega področja tudi za zasledovanje ciljev totalitarnega sistema, ki vlada v Belorusiji. In to so veliki problemi. In, uh, Zato menimo, da je nujno nadaljevati z delom na tej uredbi. Smo odprti do ureditve tega področja, ampak še veliko popravkov bo potrebnih. In zdaj za Evropski parlament. Nuso omili desto in burgo di geošiniske don. Gospod Τριάντα Φιλίδης. Ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Χαλά. Δύο πριπόμοι βήρατε ποδάω. Če upoštevamo podatke, ki nam jih je dal gospod Nikolao, dobimo občutek, da ta revizija pravnega okvira um, prihaja ob uh, pravem času. Uh, vsi uporabljamo internet, vsi uporabljamo socialna omrežja, tablične računalnike in tako naprej. Ampak, kljub temu, da stvar prihaja v pravem času, mislim, da eh, napreduje zelo počasi. Mi v tem parlamentu bi si eh, mislili, da se bo pravilo izvajalo v okviru nekega splošnega eh, pravnega okvira. Namesto tega pa imamo zdaj razdrobljenost, imamo direktivo in uredbo. In to mi daje občutek, da eh, lahko ostanejo določene vrzeli, določene luknje. In to ne bo dobro. To lahko zadeva tudi vsebino tega svežna. Eh, tukaj imamo Eh, naprimer določene opredelitve, opredelitev identitete, javnega interesa, um, osebnega interesa, ki niso jasne. Kako lahko govorimo o teh temah, ko same opredelitve niso jasne in ko imamo številne izjeme? Eh, govorili smo o korektivnih ukrepih, ampak eh, problematičen je tudi um, pristop oziroma sama vloga pravosodnih organov. Ti organi nas uh, prosijo za vedno več dostopa do podatkov, do uh, zbirk podatkov. In svet, kako vi upravičujete to razdrobljenost? Zanima me tudi, kdaj bomo lahko eh, pričakovali, kdaj lahko pričakujemo kaj konkretnega v zvezi s to direktivo. Eh, mm, Nizozemska je na vrsti in v imenu eh, nizozemskega parlamenta bo spregovorila gospa Vemer. Najlepša hvala ker ste mi dali možnost, da sama predstavim svoje vprašanje. Morda bi na moje vprašanje še najbolje odgovorila ravno gospa Françoise Lebej. Namreč, zakaj bi morali sedaj eh, govoriti o malih in srednjih podjetjih na ta način? Morda bi morali nekje eh, postaviti mejo glede velikosti malega ali srednjega podjetja. Jasno je, da hočemo vsi zaščititi mala in srednja podjetja pred pretirano obremenitvijo z raznimi zakonskimi zahtevami, vendar je res veliko odvisno od tega, ali je za veliko ali malo podjetje ali za neko specifično obdelavo eh, podatkov, ker mislim, da bi morali razočevati med tistimi ki imajo le nekaj stran, kateri podatke obdelujejo in med tistimi, ki obdelujejo na milijone podatkov. Hvala vnaprej za odgovor. Hvala tudi vam in sedaj spet za polski nacionalni parlament, gospod Andrej Galasevski, za dve minuti. Hvala lepa, popolnoma podpiram to, kar je dejal kolega z odbora za pravosodje našega parlamenta. Rad bi vas eh, obvestil o tem, da sta oba ta osnutka na, Evropskem, na Polskem, Polskem parlamentu že v fazi obravnave. Obravnavali smo ga v parlamentu tudi na strokovni ravni in tudi v javni obravnavi že. Ali bi dodal še naslednje? Podobno kot je dejala kolegica iz italijanskega parlamenta, tudi mi podpiramo načelo One Stop Shop, vse na enem mestu, to je dober pristop. Seveda, obstajajo morda minimalne razlike med nami. No, prav tako menim, da je izvajanje načela pravice do pozabe zelo težko zagotoviti v sodobnem svetu, kajti informacije se pretakajo na zelo nenadzorovan način, tako da No, bomo videli, kako bodo stvari funkcionirale v praksi, ampak vtis imamo, da bo to zelo težko izvesti. Naša no, zadnja stvar, da bi opozoril na to, da še posebej podjetniki opozarjajo na to, da ni govora o varstvu oziroma varovanju občutljivih podatkov, zdravstvenih podatkov, ki so prav tako predmet takšnih izmenjav in prenosov in obdelave torej te skupine podatkov zakonodajni akt, ki ga predlaga komisija, ne obravnava in zato bi prosil gospod generalna direktorica, če lahko odgovori na ponavljajoče se pomisleke glede prevelikega števila delegiranih aktov in premalo jasne opredelitve, čega naj bi se ti akti dotikali had a number of uh, questions and uh, Torej, slišali smo kar nekaj vprašanj in uh, vem, da se bo težko držati predvidenega urnika, ampak vendarle imamo še nekaj minut na voljo za odgovore. In predlagam, da potekajo v istem vrstem redu kot vprašanja. Morda bi lahko dal vsakemu odgovoriku približno 3 do 4 minute. Uh, Izvolite najprej, gospod Nikolaov. Hvala. Začel bom s prvim vprašanjem, ki mi ga je postavila evropska poslanka v zvezi z zaupanjem državljanov. Treba je ustvariti nek okvir, ki bo vlival zaupanje evropskim državljanom. In to je treba tudi na primeren način obesediti. Na ta način bomo lahko pridobili zaupanje ljudi, ko gre za njihove pravice, naprimer pravico do dostopa, do poprave podatkov, pa tudi do izbrisa podatkov. Seveda obstajajo težave pri tem in eh, ne moremo vedno izvajati te možnosti, ampak s tehnologijo, ki jo imamo na voljo, bi lahko našli rešitev za ta problem izbrisa podatkov. To je zelo pomembno. Pomembno pa je tudi, da se lahko obrnemo na odgovorne organe oziroma da lahko od podjetij zahtevamo odgovornost. To je pomembno za evropske državljane in tudi to lahko okrepi zaupanje v to uredbo. Ta uredba se mora izvajati na isti način v vseh državah članicah. Potem to, kar je omenil gospod Trianta Filidis zakaj toliko zamujamo pri tem poročilu. E, to poročilo je namreč zelo pomembno, ko govorimo o človekovih pravicah, e, o temeljnih svoboščinah in ko skušamo zaščititi človekove pravice. E, tukaj govorimo o zelo kompleksnih pravnih instrumentih. Mm, to so najbolj kompleksni pravni instrumenti, kar jih je. In um, tukaj so podatki v rokah uh, podjetij, mi pa želimo najti ravnotežje. Torej, potrebujemo dialog in razpravo, ki bo dovolj široka. Samo na ta način bomo lahko dosegli z eh, pravnega vidika neko ustrezno rešitev za naše državljane. Mislim, da zamuda vseeno ni tako velika. Mm, tukaj govorimo o zelo pomembnih interesih. Uh, na katere bo to vplivalo. Zato torej potrebujemo čas, da bomo našli ustrezne eh, rešitve. Glede delegiranih aktov se tudi meni zdi, da jih je res ogromno. In v Ciprskem nacionalnem parlamentu smo tudi rekli, da bi morali o tej temi še razmisliti. Istočasno pa je treba upoštevati eh, tudi naslednje. delegirani akti morajo biti vzpostavljeni v uredbi, z njimi ne moremo eh, eh, ponovno oblikovati nekega okvira. Okvir je že sama uredba. S tem pa bi tudi zaključil. Hvala. Hvala, gospod Luka. Gospod Luka, hvala. Veliko stvari je povedal že gospod eh, Nikolav, ko je govoril o delegiranih aktih. To je ključnega pomena tudi zame in to skrbi vse države članice. Sam upoštevam skrbi, ki so jih izrazile države in o tem smo že razpravljali na neformalnem eh, svetu Julija, ki smo ga imeli v Nikoziji. Na tem sestanku sveta smo rekli, da moramo najti način, kako bomo zmanjšali število delegiranih aktov. To je bilo splošno mnenje, eh, ki se je nekako razširilo na tem svetu. Rad bi pa podal še splošno oceno glede pravice do eh, izbrisa. To je zapisano v členu 17 in s tem so določene tehnične težave. Po drugi strani pa je to prvi korak, da bomo lahko eh, začeli nadzorovati to temo, da bo sam uporabnik lahko nadzoroval te zadeve. In zato je zelo pomembno, da to uredimo. To bomo dejansko eh, tudi storili. Treba je najti rešitev. To, kar je povedal gospod Trianta Filidis, zakaj eh, takšna razdrobljenost eh, pri uredbi, zakaj imamo torej direktivo in uredbo, to sem povedal že v svojem govoru. Tukaj gre za dve uh, ločeni temi, ki sta med sabo sicer povezani, ampak vseeno jo je treba obravnavati ločeno. V teh zadnjih dveh mesecih smo uh, si ogledali obeseditev uredbe in pa tudi začeli obravnavati direktivo. Uh, problem je, da smo do zdaj imeli 17, 27 različnih eh, zakonodaj in to ni prineslo dobrih rezultatov. Zdaj s to novo uredbo pa želimo vzpostaviti bolj fleksibilne pravne instrumente. Na ta način bodo države članice dobile možnost, da izvajajo uh, tudi določene izjeme na nacionalni ravni. Seveda obstajajo problemi, tega ne zanikam. Imamo tri institucije, parlament, komisijo in svet. Poleg tega pa je treba govoriti eh, s podjetji in drugimi uporabniki. In to je ključnega pomena. Treba je upoštevati njihova stališča. Mislim, da tukaj pravzaprav ne prihaja do zamud. Govorimo namreč o zelo pomembnem pravnem instrumentu. In tega dosjeja ne moremo zaključiti na preuranje, na prehiter način. Potrebujemo namreč eh, kvalitetno eh, in trdno zakonodajo, ki nam bo dala najboljše možne rezultate. Ko gre za direktivo, pa naj povem naslednje. Tukaj gre za izvajanje številnih ukrepov za varstvo podatkov na področju pravosodnih in policijskih organov. Zato mislim, da bi tukaj morali ugraditi določeno fleksibilnost. Treba je najti ravnotežje in sicer ravnotežje med pravicami, mm, med človekovo pravico do varstva podatkov, in pa učinkovitostjo dela teh organov. To je vse, kar sem želel povedati. Uh, upam, da nisem nečesar izpustil. Na koncu pa bi vas rad uh, še spomnil, da je ključnega pomena tudi tesno sodelovanje med institucijami. Hvala. Hvala, hvala, gospod minister Luka. In sedaj ima končno besedo gospa Lebaj v imenu komisije. Da, hvala, gospod predsedujoči. Dovolite mi, da se odzovem na nekaj vprašanj, na katera predgovornika še nista odgovorila. Namreč, omenili ste vprašanje subsidijarnosti. Samo na kratko bi rada v zvezi s tem poudarila, da osmi člen listine postavlja zahtevo po enaki ravni zaščite podatkov posod v Evropski eh, uniji. In to je seveda povezano tudi s pravno podlago iz 16. člena pogodbe o delovanju Evropske unije. To je torej pravna utemeljitev našega predloga. Potem ste rekli, da obžalujete dejstvo, da državljani ne morejo več eh, dostopati do svojih nacionalnih organov za zaščito osebnih podatkov. Ampak naj vam povem, da to ne drži popolnoma. Državljani se bodo vedno lahko obrnili na svoje lastne organe, če obstaja tak nacionalni organ za varstvo podatkov, pa bo potem znotraj sistema vzpostavitve varstva podatkov na evropski ravni eh, sodeloval eh, na tem področju. Je pa bilo zelo pomembno za nas, da uredimo te zadeve tako, da da bo eh, državljan imel možnost dostopanja do pristojnih organov, ki so mu najbliže, torej na nacionalni ravni. Potem vprašanje glede malih in srednjih podjetij. Zakaj smo izbrali ravno merilo 250 zaposlenih? Eh, zakaj? Zato, ker je to tudi v opredelitvi malih in srednjih podjetij v Evropski uniji. To je preprosta opredelitev ki je bila že sprejeta strani vseh zainteresiranih in je tudi osnova za razmejitev določenih ukrepov. Načeloma pa malih in srednjih eh, podjetij ponavadi ne izpostavljamo različnim zahtevam po določenem dokumentiranju dejavnosti, ki jih nalagamo večjim podjetjem. Vendar so vseeno izpostavljena določenim dejavnikom tveganja. In zato, kot ste tudi sami ustrezno eh, povdarili, gre lahko za zelo malo podjetje, ki obdeluje veliko količino občutljivih podatkov in obratno. In zato imamo tudi v naši uredbi predlog izjeme, torej odstopanja, ki je namenjen malim in srednjim podjetjem, ki imajo praviti eh, z občutljivimi podatki ravno zaradi profila svoje dejavnosti, da morajo pač izpolnjevati tudi določene zahteve eh, varovanja podatkov in da morajo praviti tudi oceno tveganja in podobno. potem eh, smo slišali nekaj tudi o ohlapni formulaciji, eh, nekateri so vedeli, da je celo nemarna kot je bilo to ponekod prevedeno. Ampak eh, res je, da moramo pogledati tudi formulacije, da bodo ubeseditve natančnejše. To je ravno naš namen in zato tudi sodelujemo s pristojnimi institucijami, zakonodajalci. Hočemo namreč zagotoviti, da bodo ljudje, ki bodo brali to uredbo, vedeli, kam merimo in kaj je bistvo našega predloga. Nasplošno je samo bistvo našega predloga veliko razumneje, kot si ljudje ponavadi to predstavljajo. Ampak zato ravno potrebujemo vaše predloge in se posvetujemo z vami. Potem Prenos podatkov med državami, čezmejno sodelovanje in eh, podobno so tudi občutljive zadeve in ravno zato hočemo poenostaviti zakonodajo, da bo jasno in razumljivo, kakšni so pogoji za prenos podatkov med državami, kakšen je postopek eh, overovitve in preverjanja podatkov namenov takega prenosa. Zadeve poenostavljamo tudi z namenom, da bo za podjetja samo delovanje v praksi laže ob zelo jasnih pravilih. Obstaja torej širok eh, spekter različnih eh, možnosti in oblik prenosa podatkov, vendar pri vsem tem hočemo poskrbeti za visoko raven varovanja podatkov. Najlepša hvala. Hvala vsem govornikom, gospodoma Nikolaju in Luki in gospe Lebaj. Hvala tudi gospodu predsedniku Šulcu, ki je otvoril naše zasedanje in uh, Čeprav si prizadevamo, da bi bili natančni s časom, nam to ne uspeva vedno, ampak tokrat nam je uspelo. In tako mislim, da gremo lahko na drugi del današnjega zasedanja, to je druga seja, ki je namenjena uredbi o varstvu podatkov in naš poročevalec, gospod Jan Filip Albrecht, bo prvi govornik. Imeli bomo pa sedaj tukaj drugačno zasedbo na tem omizju. Imeli bomo drugačno omizje, kot rečeno, do 12.30, potem bo sledila pauza za kosilo. Potem pa bomo popovdanski del začeli ob treh popovdne z obiskom podpredsednice Evropske komisije Viviane Reding. Dear ladies and gentlemen, I would like to continue. Tako, dame in gospodje, predlagam, da nadaljujemo. Torej, dobrodošli vsi na ta drugi del skupnega parlamentarnega zasedanja. Veseli me, da je toliko ljudi tu, ampak eh, čas neusmiljeno beži in moramo nadaljevati. Namreč ob 12.30 moramo zaključiti, ker eh, imamo do 12.30 na voljo infrastrukturo. Naj samo ponovim to, kar je predsednik dejal že na začetku. Tolmačenje je na voljo v vse uradne jezike, tako da prav vsi lahko tako poslušate, kot govorite v svojem jeziku. Med nami bi rad pozdravil kolege na panelu v tem drugem delu. Govora bo o strukturiranih, okrepenih pravicah in eh, tudi načelo varstva podatkov za medsebojno povezani svet. Strogi bomo morali biti s časom, ker je kar nekaj ljudi, ki želijo predstaviti svoje stališče, pa tudi gostom želimo dati možnost, da zastavljajo vprašanja govornikom. Prav tako mislim, da bo potem še priložnost za izmenjavo mnen, tako da ne bi predolgo govoril. Kot poročevalec mislim, da imam več kot dovolj možnosti, da vse čas govorim na to temo, tako da bi kar takoj besedo predal gostom. Na moji desni, torej na vaši levi, Marijeta Karamanli, podpredsednica odbora za evropske zadeve francoske. Narodne skupščine. Potem je tu Gerrit Hornung z Univerze v Passau. Na moje levi Jean Goni, oziroma Gonije, direktor za zasebnost pri Microsoft Europe. poleg njega Norija Rodriguez iz Evropske organizacije potrošnikov Belk in ne nazadnje na vaši desni Simon Davis iz eh, London School of Economics. Torej, lep pozdrav vsem, vsak eh, dobi 80 minut za nagovor, začeli bomo z Marijeto Karamangli, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dame in gospodje, poslanke in poslanci. Reforma Evropskega okvira, zakonodajnega okvira za varstvo podatkov s tem eh, predlogom direktive in uredbe, ki ga je Evropska komisija predstavila januarja, je zelo pomemben predlog. Gre namreč za to, da se to hkrati dotika zasebnosti naših državljanov in njihovega vsakdanjega življenja, pa tudi poslovanja podjetij. Pravica do varstva osebnih podatkov je pravica, ponavljam, ki jo zagotavlja osmi člen listine o temeljnih pravicah, ki ji daje eh, Litvonska pogodba za vedočo naravo, pa tako je to zapisano v členu 16 pod EU. Torej, digitalna doba je popolnoma spremenila naš način življenja in dela in zakonodaje Unije in držav članice mora prilagoditi temu, kar nekateri imenujejo revolucija. Gre za celo eksplozijo socialnih omrežij, eh, prav tako je zdaj že splošen pojav računalništva v oblaku in tako naprej in tako dalje. Dejstvo, da je Evropska komisija sprejela predlog uredbe, pomeni, da bo to imelo tudi velike posledice za ureditev eh, pravic. Uredba ima neposredno veljavnost in eh, ne zahteva prenos v nacionalno zakonodajo, kot so zahtevajo direktive. To torej zagotavlja učinkovitost in harmonizacijo in eh, to tudi pomeni, da ne bo prihajalo do razhajanj med državami in članicami. Zdi se mi, da moramo v prvi vrsti izpostaviti, da je predlog uredbe, predlog, ki vključuje pomembne korake naprej in upravično mislim, da govorimo o napredku prava z področja varstva podatka v Evropi. Gre za težko pričakovan napredek, gre za eh, pravice za evropske državljane, pravice do pozabe, pravice do prenosljivosti podatkov, kar je tudi pomemben napredek. Prav tako se pojavljajo in ostajajo številne vprašanja glede izvajanja teh pravic. Mislim, da moramo biti realni kar zadeva možnosti zagotavljanja spoštovanja teh pravic. Pravica do pozabe eh, predstavlja v bistvu pravico do izbrisa podatkov iz člena 17. uredbe, to torej omogoča osebi, da od odgovorne osebe za obdelavo podatkov eh, pridobi potrdilo o izbrisu podatkov. To velja tudi za osebne podatke, ki se sporočajo, eh, ko je bila oseba še otrok in kot tretja oseba, ki obdeluje te podatke, mora prav tako dobiti informacijo o tem, da oseba zahteva pravice do pozabe. Takšen predlog seveda vzpostavlja legitimna pričakovanja, na katere se mora evropski zakonodajalec odzvati. Pravico do pozabe je potrebno operacionalizirati zavezanci morajo biti jasno identificirani. To pa še ni jasno v tem osnotku. Evropski vzornik eh, za varstvo podatkov je v mnenju 7. marca 2012 zapisal, da je učinkovita pravica do pozabe nekaj, kar zahteva jasne definicije in člen 17 je zato potrebno razviti dalje. Kar zadeva pravico do prenosljivosti podatkov, zadevna oseba od eh, administratorja lahko pridobi kopijo svojih eh, podatkov v strukturiranem formatu, ki se pogosto uporablja. In to je pravica, ki je zelo pomembna in tudi to pravico je potrebno še nadalje opredeliti. Besedilo mm, zadeva le tiste podatke, ki so povezani z nekimi pogodbami oziroma ki, s katerim damo soglasje, potem je tudi vprašanje konkurence. Skratka, vse to so vprašanja, ki jih je potrebno še bolj poglobljeno obravnavati. Potem eh, bistvena okrepitev obstoječih pravic, kar bi tudi predstavljalo pomemben napredek v zakonodaji. Umik eh, soglasja, pravica do obveščenosti zadevne osebe, razširitev pravice do dostopa eh, do podatkov, eh, pravica do prepovedi obdelave, vse to so pravice, ki bi morale zagotoviti ponovno ravnovesje tega področja s tem, da se okrepijo pravice evropskih državljanov. Administratori, odgovorni za obdelavo podatkov, morajo odgovarjati eh, zadnjim osebam v jasnem jeziku, seznam eh, zavezujočih obveznosti morajo biti jasneje opredeljen, prav tako je potrebno osebe obvestiti o morebitnem razkritju podatkov in kakršna koli je to vrstna obdelava, mora biti predmet eh, soglasja, prostovoljnega soglasja osebe. Ne moremo govoriti o nekem tihem soglasju, kajti soglasje po definiciji zahteva aktivni poseg osebe. Za mlajše od 13 let mora soglasje dati eh, skrbnik oziroma roditelj. Pravica nasprotovanja obdelavi podatkov eh, mora biti enostavneje izvedljiva, ne da bi bilo potrebno tu navajati kakršne koli razloge. Prav tako mislim, da je potrebno okrepiti še definicije na tem področju. No in kot tretje, kar zadeva garancije. Reforma se v veliki meri osredotoča na odgovornosti osebe, ki je odgovorna za mm, obdelavo podatkov in to velja za eh, kršitve, eh, za to, da prehajamo iz logike sistematičnega. Eh, obdelovanja podatkov na obdelavo najbolj občutljivih podatkov. Torej, oseba, ki je odgovorna za to, nosi veliko odgovornost in tu se mi zdi, da tudi, eh, so tudi delegirana pooblastila primerna. Če pogledamo člen 12 osnutke uredbe, moramo obveščati eh, osebe o tem, da je odgovoren za zbiranje in obdelavo podatkov, potem, ko gre za predpogodbene ali pogodbene obveznosti, eh, se zagotavlja tudi trajanje hrambe podatkov, potem tudi pravica do eh, pritožbe, potem eh, izvor podatkov v primeru, da podatki niso bili izbrani neposredno pri zadevni osebi. Osnutek uredbe prav tako od odgovorne osebe zahteva, da vzpostavi politiko za obdelavo podatkov, ki bo transparentna in enostavno dostopna. Prav tako bo potrebno državljane izobraževati, jih usposabljati in zagotavljati izvanje najboljših praks v podjetjih in na eh, pristojnih organih. Sodelovanje evropskih eh, organov je ključnega pomena za uveljavitev nove zakonodaje in to je potrebno izpostaviti več eh, elementov, ki predstavljajo napredek. Evropski nadzornik bi lahko uh, okrepil tudi jamstva za neodvisnost, ki so nujna. Prav tako je potrebno omenjati pooblastila in pa tudi materialne posledice izvajanja teh pooblastil. Nacionalni organi v državah članicah, v katerih eh, ima sedež podjetje za obdelavo teh podatkov, je prav tako predmet pomislekov. Takšna rešitev namreč eh, lahko zelo oddalji državljana od eh, organa, ki je pristojen za nadzor, obenem pa naj bi zagotavljali tesno sodelovanje med temi organi. Zato bi si lahko predstavljali nekakšen pilotni organ, ki prejme pritožbo državljana in ki je potem eh, pristojen za obdelavo te pritožbe na svojem ozemlju. V primeru, da gre za več držav, pa bi lahko vodilni organ vodil takšno preiskavo in tudi izdal, um, izrekel sankcije. V vsakem primeru je potrebno popraviti oceno različnih eh, alternativ, ki bi bile najbolj učinkovite za državljane. Prvotni predlog komisije namreč z tega vidika ni najbolj zadovoljiv. Predn zaključim, gospod poročevalec, kolegice in kolegi, še dve zadevi, ki jih je potrebno izpostaviti, eh, saj predstavljata oviro učinkovitemu izvajanju te zakonodaje. To besedilo namreč preveč sistematično mm, se preveč sistematično zateka k delegiranim eh, aktom in izvedenim aktom in to pomeni, da eh, je tu še preveč eh, nedorečenosti, ki bo potrebno še razdeljati. Prav tako naj povem, da obžalujem, da zakonodajni svežen vendarle Eh, ostaja fragmentiran. Besedila je predstavila dve besedili, direktivo in pa uh, uredbo, ki izhaja iz nadaljnega tretjega stebra. To je odločitev, ki jo je tudi Evropski nadzornik za varstvo podatkov kritiziral in to lahko ogrozi koherentnost reforme. In to se vsekakor lahko zgodi, če eh, pogajanja glede obeh besedil ne bodo potekala sočasno. Po našem mnenju so eh, pogajanja zdaj v fazi blokade in zato je nujno, da se lotimo teh vprašanj. Še zadnja zadeva, ki bi jo rada izpostavila, kar zadeva dejstvo, da bodo ti inštrumenti, inštrumenti, ki jih ne bo izvajal Europol, Eurojust, eh, pa tako niso podvrženi specifičnim inštrumentom na področju Eh, policijskega in kazenskega sodelovanja in zato to predstavlja veliko oviro eh, koherentnosti, doslednosti v evropskem okviru in to je potrebno še rešiti. V vsakem primeru ugotavljamo, vendar je napredek na določenih področjih, ostajajo še določena vsebinska vprašanja, ki jih je treba v okviru komisije in tudi znotraj parlamenta rešiti. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako, zdaj morajo, morajo tolmači nekoliko zadihati, ker eh, ste bili zelo hitri. Vem, da je to morda novo za vse, ki govorite prvič, ampak eh, morda bi lahko brali nekoliko bolj počasi, če ne se zadeve malce zapletajo. Torej, hvala lepa. Besedo zdaj predajam Geritu Hornungu iz katedre za informacijsko pravo in pravno informatiko. To je bil eden prvih raziskovalcev, ki je podal komentar na predlog Evropske komisije. Izvolite. Hvala lepa. Tudi jaz eh, sem znam potem, da govorim zelo hitro. Torej, hvala lepa za to priložnost, da lahko danes tu spregovorim. Hvala tudi komisiji za ta predlog, kajti mislim, da se moramo komisiji zahvaliti, saj smo dobili veliko dragocenih eh, predlogov in zamisli v teh predlogih. Bi pa se rad osredotočil na tiste vidike, ki bi jih po mojem mnenju lahko še izboljšali, kar zadeva pravice posameznika. Najprej torej, kar zadeva pravice subjektov teh podatkov, ne bi se osredotočil na obstoječe pravice, ki so že eh, dobro uveljavljene, osredotočil bi se na novo. Novo je določba o profiliranju, to mislim, da je korak naprej. Profiliranje eh, je torej zbiranje ogromnih količin podatkov o eni sami osebi, o enem samem posameznikov. To je torej nova določba, ni pa tako zelo nova, kajti konec koncev 24 omejuje te ukrepe le na naknadne ukrepe. Ne, zato, ne da se omejijo profiliranje, ampak samo na naknadne ukrepe. Mislim pa, da je profiliranje samo kot tako eh, že problematično, tako da to bo treba še obravnavati nekoliko bolj podrobneje. Potem so tu omejitve v primeru bistvenega neravnovesja oziroma nesorazmerja med posameznikom in eh, nadzornim organom. To mislim, da je potrebno ohraniti v tem predlogu, ampak mislim, da moramo natančne opredeliti, v kakšnih primerjih takšno bistveno neravnovesje ugotavljamo. Uvodna izjava 34 govori o delovnem mestu. Mislim, da moramo najti še več eh, primerov, morda primere monopolov, kjer eh, neke centralne službe ni na voljo. Pravice posameznika bi po mojem mnenju lahko bistveno okrepili z eh, tehnologijami, ki krepijo zasebnost. Predlog tu žal nima nobenih zavezojočih eh, izjav v zvezi z to tehnologijo, prav tako ne ureja splošnih načel varstva podatkov preko tehnologije, kot vidite, sploh ne omenjamo anonimizacije podatkov in silonimizacije podatkov. Prav tako imamo na voljo kot tehnologijo tudi posebne eh, pečate in oznake za varstvo podatkov. Ampak tu mislim, da bi morali omeniti ne le to zelo eh, nedorečeno obveznost komisije in državljanice, da spodbujajo ta urodja, temveč mislim, da potrebujemo jasno odločitev o tem, kdo naj podeljuje takšne eh, oznake, takšne certifikate. Pa tako je potrebno opredeliti kriterije in, kar se deva pravne posledice teh certifikatov, tudi to mislim, da moramo še opredeliti. Vsega tega zaenkrat še ni in z nemškega stališča lahko povem, da smo o vsem tem veliko govorili, ko smo pripravili nacionalno zakonodajo na tem področju in to je tudi eden od razlogov, zakaj je nemški zakonodajni postopek padel, ker se poslanci niso uspeli dogovoriti glede tega vprašanja. Tako da to mislim, da je nekaj, kar ne bi smeli prepustiti zgolj komisiji, temveč moramo to urediti v samem zakonodajnem aktu. Še ena pomembna razlika med obstoječimi predlagnimi rešitvami je možnost eh, uveljavljanja. Pravice so lepo in prav, dokler jih je možno uveljavljati in učinkovite so lahko le, če imamo takšen mehanizem. Neodvisni nadzorni organi so seveda sestavni del mehanizmov za uveljavljanje zakonodaje in ker je temu tako, po mojem mnenju, mehanizem eh, konsistentnosti ostaja problematičen. Ne le tu, to je samo en primer tega. Ta predlog upravičeno sili države članice v to, da eh, podeljujejo nacionalnim nadzornim organom popolno neodvisnost. Na evropski ravni pa ima komisija končno besedo pri posameznih primerjih in to nikako ne odraža načela neodvisnega varstva podatkov. Eh, tako da to mislim, da je zelo kontroverzno. Eh, nekaj besed še o dveh novih pravicah. Najprej prenosljivost podatkov. O tem smo že govorili, torej pravica, da svoje podatke iz podokrilja enega nadzornika prenesete podokrilje drugega, to je pomembno, na ta način uh, se lahko prepreči negativne posledice, vendar pa težko pride do uh, prenosa izpod enega nadzornika uh, k drugemu v socialnih omrežjih, če prijatelji ostanejo uh, pri uh, prvem. Uh, naprimer, če na Facebooku prenesete uh, Eh, podatke na ta način, tega ne boste mogli sporočiti potem svojim prijateljem. Skratka, gre za vprašanja, ki niso zgolj vprašanja vezana na eh, varstvo podatkov. Kar zadeva eh, zelo glasno pravico do pozabe, mislim, da je zdaj prišlo že jasno, da je to bistveno preambiciozen termin, glede na to, kar komisija predlaga. To, kar pa to predstavlja, je obveznost, da nadzornik, ki je te podatke objavil, da zaveže tisti, ki, tiste, ki so te podatke potem obdelovali, k temu, da naprimer, če on te podatke izbriše, tudi oni te podatke izbrišejo. Ampak kako bo to storil? Nadzornik, ki je objavil neke podatke, v večini primerov ne bo vedel, kdo so te tretje strani, ki obdelujejo te podatke. In eh, to izhaja že iz samega pojma objavljanja podatkov. Potem pravica do obveščenosti ni pravica do pozabe. Tako da mislim, da moramo na nek način eh, odpraviti t, eh, svobodo govora, svobodo tiska, na drugi strani pa imamo svobodo do zasebnosti. In eh, komisija tu skuša rešiti problem postopkovnih obveznosti, dejanski vsebinski problem pa je v členu 80, kajti člen 80 določa, kakšne so izjeme za države članice, kar zadeva svobodo tiska in svobodo govora. No in eh, mislim, da ne moremo imeti evropske pravice do pozabe in potem nacionalnih določb o svobodi govora in svobodi tiska, kajti te določbe nadzornikom dajo pravico do spomina, mi pa moramo pravico do pozabe nekako uskladiti s pravico do spomina. Uh, ta načela predvsem izhajajo iz obstoječe direktive in rad bi izpostavil par zadev s tem v zvezi. Najprej potrebujemo ustrezno pravno podlago za obdelavo podatkov. E, mislim, da na ravni uveljavljanja ne moremo presojati, ali so neke podatki manj pomembni. Če menimo, da neke podatke niso pomembni in da nadzorniki lahko sprostijo omejitve za obdelavo teh podatkov, potem moramo o tem odločiti znotraj samega zakonodajnega okvira, ne pa da se eh, o tem odloča na drugih ravneh. Naj izpostavim še dva druga problema. Kot prvo, v obstoječem predlogu je obdrava podatkov zakonita, če je potrebna za izvajanje nalog, ki so v javnem interesu, člen 6. To se zdi preveč široko zastavljeno, še posebej, kar zadeva pojem javnega interesa. Poleg eh, člena ni nobenih drugih zahtev za eh, zakone, zakonodaje držav članic, tako da je to zelo nedoročeno. Kaj je torej v javnem interesu in kaj je naloga neke države članice, o kateri ta presoja? Sam sem v povzetku dal en primer. Razmislimo o nacionalnem registru prebivalstva. To sodi sem v področje uporabe, ker ne zadeva policije oziroma pravosodja. Kaj torej lahko počnemo? Lahko samo opredelimo določene zelo splošne cilje, naprimer izdaja potnih listov in vodenje registra prebivalstva, ali pa imamo možnosti za to, da se opredelijo natančna pravila, kar zadeva zbiranje podatkov, kakšne podatke naj bi zbirali, kako dolgo se ti podatki hranijo, eh, prenos eh, podatkov drugim eh, javnim organom ali dostop strani zasebnih uporabnikov, torej dostop zasebnih uporabnikov do nacionalnega registra prebivalstva je zdaj zelo aktualna tema v Nemčiji. Skratka, to je tematika, ki jo je potrebno nadalje opredeliti, kajti v tem trenutku se po mojem mnenju mm, stvari še niso razjasnili glede tega, kakšen je sploh manevrski prostor držav članic. Potem je tu vprašanje legitimnega interesa nadzornika člen 6f. Ta legitimni interes v primeru, da neka zasebna oseba Eh, fizična oseba daje nadzorniku pravico do nad, uh, obdelave podatkov. To pomeni potem, da je člen 6 lahko popolnoma brez pomena za zasebne eh, nadzornike, odvisno od tega, kakšni so razlogi za takšen prenos. Tako da mislim, da moramo razjasniti, kakšno je pravno razmerje med eh, subjektom in pa nadzornikom, ki ga ureja pogodba, to je odineja B, in eh, te pogodbe ne moremo odpraviti na temelju legitimnega interesa. Tako da le na podlagi te pogodbe lahko presojamo. To in eh, druga pojasnila bi morali, po mojem mnenju, vključiti v samo uredbo. Tako da tu se ponovno vračam k vprašanju pristojnosti komisije, ki je, po mojem, preveč eh, široko zastavljena, sploh z vidika delegiranih aktov, o katerih smo že govorili prej. V trenutnem predlogu torej menim, da bi si komisija pridobila celo vrsto pristojnosti, Eh, mislim, da so te pristojnosti preširoke, eh, prav tako to poraja določene pomisleke glede primarnega prava eh, in to prav tako velja za načelo varstva podatkov in pa za pravila z področja varstva podatkov. Hvala lepa. Thank you very much also for uh, keeping the time. Uh, very good. So we Hvala lepa. E, besedo zdaj predajamo naslednjemu panelistu, Jean Gonier. Ja, ponovno sem se zmotil, to torej je Jean Gonier, ki je direktor za politiko zasebnosti za Evropo, Bližnjo vzhod in Afriko za Microsoft. Predtem je delal v tudi drugih eh, področjih, tudi predava na univerzah in podobno. Hvala lepa, prav z veseljem bom izkoristil to priložnost, da spregovorim v maternem jeziku, ker pa vem, da je čas omejen, se bom osredotočil zgolj na nekaj vprašanj. Najprej lepo pozdravljeni vsi skupaj in tudi, če govorim francosko, bom moral uporabiti nekaj angliških besed, ker je to preprosto. Uh, lažje in preproste je povedati v angliščini. Najprej moram eh, povedati nekaj o tem, že začenjam z angliščino, building trust, torej vzpostaviti eh, zaupanje. To je dovolj jasno, velja pa za vse, za podjetja, za posameznike, za parlamente in uh, sedaj, ko govorimo o cloud computingu, torej računalništvu na oblaku, eh, ob silni prisotnosti spleta, Facebooka in številnih eh, zadev, ki jih pred leti sploh nismo poznali, zato nam tudi manjka eh, ustrezni zakonodajni okvir za nje. In predstavljajte si, kaj vse se lahko še zgodi v nadaljnih 20 letih, sedaj, ko pogledamo 17 let nazaj in vidimo, eh, kako so bile postavljene zadeve takrat in kako zaostajajo za časom. V tem času so se zadeve zelo spremenile in prav fantastično je gledati, eh, kaj se je zgodilo, zato se mi zdi tudi ta priložnost, o tem spregovorim tukaj pred vami, nekaj naravno čudovitega. Torej, če govorimo o podjetjih, podjetja so pa res lahko velika ali manjša, lahko so Microsoft ali kaj drugega. Za podjetje je pomembno, da lahko vzpostavijo zaupanje svojih uporabnikov in strank. To je bistvenega eh, pomena. V realnem življenju je to zelo pomembno in to mora biti vodilno pravilo poslovanja. Zato je treba te zadeve že sedaj pravilno postaviti. In bistveno je, da obstaja prava harmonizacija, da bodo vsa podjetja vedela, kako je treba delovati in vsa podjetja so naklonjena temu, da je besedilo predloga čim jasnejše, eh, postavljamo si tudi konkretna vprašanja glede tega, kaj bo harmonizacija zares pomenila. Ampak, če naj dosežemo harmonizacijo, moramo doseči konsenz glede tega, kaj pomenijo te osnovni eh, subjekti, pravni subjekti v smislu podjetij, kaj pomenijo Eh, subjekti, ki bodo poskrbeli za nadzor in varnost in zato je za podjetja pomembno, da vedo, na koga se obrniti. Dobro je, če je to en jasen organ, ena služba, da ne prihaja do neke zmede glede primarnih in sekundarnih organov in njihovih pristojnosti. Potem še en primer ko recimo pri nas, eh, pri Microsoftu, nastopa včasih kot nadzornik, včasih pa kot obdelovalec teh podatkov. In zato je zelo pomembno, in to je treba poudariti, poskrbeti za to, da gre za eh, nek subjekt, ki je v svojem bistvu enotno zavezan k varovanju podatkov, ne glede na to, ali jih obdeluje, posreduje ali nadzira. In sedaj te jasnosti nimamo, še zlasti v primeru podjetij kot je naše, ko smo istočasno obdelovalci in nadzorniki varnosti podatkov. Če delujem kot kontrolor, žal mi je, da moram na tem ustrajati, ampak eh, ko se lotevamo teh zadev, je treba pogledati v tej luči tudi ta dokument, ki ga je izdal Evropski parlament eh, in seveda sem tukaj našel zelo zanimiv komentar, ki je zelo podroben v svoji navani, kaj lahko uredba izboljša. In govori o tem, da bo imel nadzornik podatkov novo ulogo, In ne moremo govoriti o tem, da namen, upraviču, da namen upravičuje sredstva. Treba je za to opredeliti pogoje in sredstva, za to, kako bomo delovali, da bomo vsi vedeli, v kakšnih pogojih eh, poslujemo in kakšna je konkretna uloga nadzornika. Treba je tudi razmejiti načine delovanja in uloge nadzornikov in obdelovalcev podatkov. Torej, te opredelitve je treba zapisati jasno in tudi študija, ki jo je opravil parlament, navaja podobne predloge. Potem naslednja stvar, ki se jo nujno vprašamo, je, kako se vzpostavi zaupanje. Treba je jasno predeliti zadeve tudi v smislu sankcij, da bomo videli, kaj se zgodi tistemu, ki ne bo upošteval pravil. Zato je treba biti dovolj jasen. Sedaj imamo 79. člen, ki govori o sankcijah, o namenski zlorabi podatkov, malomarnosti in tako naprej ampak moramo predvideti jasne sankcije za jasne kršitve oziroma nespoštovanje pravil varovanja podatkov. Pomembno pa je tudi to, da se kaznuje malomarnost. To je zaenkrat zapisano v eni vrstici in tu pravim pozor. Kaj je sedaj pomen malomarnosti? Tu je treba spostaviti jasna merila, o tem se je treba pogovoriti s pomembnimi deležniki, treba je jasno opredeliti to malomarnost. Kaj to pomeni? In glede sankcij, gospa Karamani, govorili smo že o delegiranih aktih, ampak kadar gre za kazni, to je zelo pomembno, In kadar gre za denarne kazni, je to tesno povezano z delegiranimi akti. Tu gre potem, lahko rečemo, za neke tehnične standarde, za odločitve, ki jih komisija sprejema na podlagi nekih podatkov, ki jih drugi ne poznamo. Torej, to so zadeve, ki so nejasne in zato še enkrat povdarjam, podjetja potrebujejo predvidljivost, mala in srednja podjetja. Prav tako tiste, ki imajo 200 ali 300 zaposlenih, hočejo imeti jasna pravila, da bodo vedeli, čemu so zavezana. In še dve zadeve bi povdaril v treh minutah, ki mi še ostanejo. Treba je zdati, tudi ustrezno spodbuditi vse udeležence v procesu. Zakonodajna osnova je že v redu sama po sebi, ampak potem je treba izvajalce in vse udeležence spodbuditi, da bodo dejansko preko različnih izvedbenih pravil, recimo preko kodeksov ravnanja in podobno, znali to zakonodajo prenesti v prakso. To besedilo je treba pravzaprav pogledati z distanco, če se malce odmaknemo in pogledamo, kaj je bistvo vsega tega. Bistvo je vendar le, da smo vsi na nek način uporabniki osebnih podatkov in podjetja ne morejo imeti samo eh, obveznosti, morajo imeti tudi nove pravice in tudi to je treba jasno opredeliti ravno v teh kodeksih eh, ravnanja in to prediti na tak način, da bo to delovalo spodbudno. In še eno stvar naj podarim v času, ki mi preostane. Kaj je še povezano s pojmom zaupanja, vendar to seveda ni zapisano v uredbo samo, vendar mora biti ta pojem jasen vsem, ki bodo to besedilo izvajali v praksi. Predpogoj je Preglednost. V moji glavi je beseda zaupanje zapisana usporedno s preglednostjo. Ampak to so zadeve, ki jih ne moremo samo zapisati, to je treba pokazati. Zaupanja ne zapišemo, zaupanje izvajamo. In kako potem zavezati vse udeležence k spoštovanju vseh pravil, kako jih zavezati k preglednosti? In eh, če govorimo o preglednosti oblaka, naprimer, je treba tudi vedeti, o čem govorimo. Ker prav gotovo se vsi zavedamo tega, da zasebnega življenja brez zaupanja ni in da ne moremo zaupati podjetju, ki ga ne čutimo kot preglednega. Naša zasebnost mora biti varovana in način, kako se jo zaščiti, mora biti pregledan. Pomembno je, se oprečujem, ker sem presegal čas za govor, pravi govornik, vse je pomembno od prave volje in pripravljenosti vseh udeležencev v procesu. Hvala lepa. Merci, monsieur Gonier. Hvala, gospod Gonier. The next speaker now... Naslednja govornica zdaj bo gospa Nurja Rodriguez. Ona je višja pravnica v Evropski organizaciji potrošnikov Belk. Lepo vas pozdravljam in vam kar predajam besedo za vašo predstavitev. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala odboru Libe v imenu. Eh, Belka, imamo 42 eh, članov, to so nacionalne organizacije potrošnikov. Gre za spoštovane neodvisne organizacije potrošnikov in v svoji predstavitvi bom podala nekaj splošnih eh, pripomb glede tega, kako mi gledamo na ta novi predlog za uredbo. Potem pa bom obravnavala tudi določene podrobnosti glede pravic subjektov. Če bo še kaj časa ostalo, bom omenila še pravna načela in pa pravno podlago za obdelavo podatkov. Začela bom s splošnimi pripombami glede osnutka uredbe. Mi v Belku pozdravljamo ta predlog, ki ga je podala Komisija za eh, varstvo osebnih podatkov. Nasplošno menimo, da to predstavlja veliko izboljšavo, kot smo to že večkrat povedali danes zjutraj, torej veliko izboljšavo v primerjavi s trenutno situacijo za potrošnike in pa subjekte. Menimo tudi, da s tem predlogom ustvarjamo pravo ravnovesje med eh, Eh, zaščito podatkov na eni strani in pa eh, na drugi strani eh, s tem, da zagotovimo, da se podjetja ne soočajo s prevelikim upravnim bremenom. Tukaj gre predvsem za širjenje poslovnih modelov, ki se vse bolj zanašajo na uporabo osebnih podatkov in osebna pravica ljudi je, da se ti podatki zaščitijo. To moramo imeti v času mislih prihodnji okvir mora zagotoviti, da se ne bo pravica do zasebnosti spodkopavala samo zato, ker uh, se zdaj to pravico lažje krši in ker je to postalo tudi dobičkonosno. Microsoft je že to povedal, e, namreč, da je eh, transparentnost zelo pomembna. Tudi za nas je transparentnost e, zelo pomembna zaenkrat eh, je premalo transparentnih informacij in pa sporočanja podjetij potrošnikom o tem, kako se podatki procesirajo in uporabljajo. Pogosto mm, potrošniki ne vejo, da se njihovi podatki zbirajo, da se obdelujejo in komercializirajo in eh, pravzaprav nimajo druge izbire, kot da to sprejmejo. Eh, za običajnega potrošnika je zelo težko razumeti obvestila o zasebnosti. In za njih to ni pravi način uh, odzivanja na uh, vprašanja glede zasebnosti. Uh, potrošniki pa se potem zanašajo na uh, default nastavitve. Te razlage so pogosto predolge, polne so pravnega žargona in običajen potrošnik tega ne razume. Mm, pravzaprav tudi številni pravniki tega pogosto ne razumejo. Kot sem rekla na začetku, mislimo, da novi predlog vsebuje številne uh, ključne elemente in komisiji se zahvaljujemo za ta predlog. S tem bomo zagotovili, da bodo potrošniki bolje obveščeni o tem, kako se uporabljajo njihovi podatki in to bo pomagalo vzpostaviti tudi nadzor potrošnikov nad uporabo njihovih podatkov predlog tudi izboljšuje situacijo za potrošnike, ko pride do kakšne kršitve glede varstva podatkov. Eh, vključena je tudi obveznost eh, sporočanja o kršitvah in to horizontalno. Po drugi strani eh, imamo tudi pravico, da v primeru kršitve, da se potrošniki in organi lahko pritožijo. In tukaj oziroma na koncu bom uh, spregovorila še o podrobnostih glede tega, ko gre za pravice subjektov, nekaj o tem. Belk uh, eh, zelo pozdravlja vključitev tudi načela transparentnosti v členu 11 in pa krepitev obveznosti glede informacij v primerjavi s trenutno direktivo. Potem nova pravica do pozabe podpiramo eh, namen te pravice, ki želi okrepiti eh, pravico do izbrisa podatkov. Eh, številne študije in raziskave so pokazale, da pogosto ljudje te pravice ne poznajo na spletu. To je namen, ampak morda ta koncept biti pozabljen ni povsem jasen, morda je celo zavajujoč. V praksi namreč obstajajo številne omejitve eh, glede možnosti, da se izbrišajo vsi podatki v digitalnem svetu. Ta pravica morda ni v vseh primerjih kompatibilna z načelom uh, svobode izražanja. Tudi izvajanje te pravice in pa uveljavljanje pravice ne sme uh, privesti do tega, da se uh, filtrirajo komunikacije na spletu. V določenih primerjih bo nemogoče obvestiti vse tretje strani, komu so bili podatki razkriti. Težko bo te povezave uh, razkriti in zaslediti. In zato je zelo pomembno, da ne gre tukaj za neko obveznost rezultata, ampak da gre za obvez, obveznost samega prizadevanja. Zato potrebujemo tudi večjo pravno. Eh, varnost in gotovost. To je ključna pravica, ko gre za varstvo podatkov. Potem še nekaj o prenosljivosti podatkov. To je nov koncept in nova pravica. Zaenkrat ta pravica ni obstajala, vendar pa glede na uh, tehnološki napredek zelo pozdravljamo to novo pravico prenosljivosti podatkov. Uh, Prejeli smo poročilo naših članov, ki je pokazalo, da eh, kadarkoli eh, potrošniki shranjujejo svoje podatke v elektronski pošti, v eh, socialnih omrežjih, zelo pogosto nimajo možnosti oziroma jim je preprečeno to, da bi prešli z enega ponudnika na drugega. Številni ponudniki zahtevajo lastništvo nad podatki. In ta uh, obveznost oziroma ta situacija je v nasprotju s pravico potrošnikov, da prenesejo svoje podatke, onemogoča pa tudi uh, prehajanje in pa konkurenčnost med različnimi ponudniki. Pri Belgu tudi pozdravljamo vključitev pravil glede profiliranja v to uredbo do določene mere to že obstaja v direktivi, ampak v tem predlogu se bo to še dodatno uh, razvilo. Uh, potem imamo tukaj uh, razne reklame in oglaševanje, ki izkoriščajo uh, profile posameznikov. Ljudje ne vedo točno, zakaj gre. Potrošniki ne poznajo možnih uh, prednosti, slabosti in pa posledic tega eh, profiliranja. Na splošno podpiramo pristop eh, eh, do tega vprašanja, ampak treba je še dodati določene stvari, tako da bodo potrošniki lahko nadzorovali svoje podatke. Morajo biti obveščeni na potrošnikom prijazen način, da bodo poznali to pravico, da lahko nasprotujejo profiliranju potem je treba jih obvestiti o um, posledicah, ki jih ima profiliranje na same subjekte. Podpiramo tudi to, da se um, uvede obveznost obveščanja o kršitvi uh, in ne samo v sektorju telekomunikacij, kajti potrošniki lahko trpijo enako ali še večjo škodo uh, zaradi razkritja podatkov v bančnih računih, kot uh, naprimer. Eh, če gre za razkritje njihovih telefonskih računov. Zato podpiramo eh, horizontalno obveznost obveščanja o kršitvi. Strinjamo pa se, da samo eh, tiste učinke, ki so negativni, sporočimo potem samim subjektom. Ko gre za kršitev varstva podatkov, bi eh, potrošniki morali imeti na voljo tudi možnosti pritožbe, tako da se bo škoda, ki so jo utrpeli, tudi eh, nadomestila. Mislimo, da ta predlog, eh, da je tukaj pomankljiv, kaj ti niso jasne vse možnosti nadomestil in pa pritožb, ki jih imajo potrošniki na voljo. Potrošniki vedno lahko oziroma bi morali vedno zahtevati uh, nadomestila, ko pride do kršitev. Ta predlog bi moral vzpostaviti tudi neka splošna načela, splošna načela eh, ko gre za eh, kolektivne pritožbe in pa nadomestila v primerih kršitev. Mislim, da sem že porabila vse čas, ki mi je bil dodeljen. Zato bi povedala samo še, da upam, da bo razprava plodna in se že veselim tudi vseh vaših vprašanj. Hvala. Hvala tudi vam. Na koncu pa je z nami še gospod Simon Davis eh, z Londonske eh, šole za ekonomijo, London School of Economics, ki je tudi zelo aktiven na eh, področju varstva podatkov. Izvolite. Hvala, hvala predsedujoči, hvala odboru Libe za povabilo. Zelo kratek bom. Če se vrnemo v preteklost, na začetku poletja so poročevalci za direktivo, uh, so me povlastili, da izvedem skupaj s sodelavci neko študijo oziroma oceno. rezultat pa ni tak, kot sem pričakoval in to bom zdaj razložil. Izvorna ideja je bila, eh, da bi imeli neko eh, večstransko posvetovanje, ne pa samo akademsko analizo. In potem naj bi sledile še povratne informacije, ki jih je komisija dejansko tudi dobila stvari pa se niso odvijale tako, kot sem načrtoval. Morali smo eh, začeti z veliko bolj neformalnim posvetovanjem in raziskovanjem. Najprej bom eh, podal dobre novice. Poleti smo se pogovarjali eh, ne samo z 90 odstotki ljudi, ki običajno obravnavajo te teme. Eh, imeli smo številna eh, javna zasedanja, skušal sem pridobiti predvsem mnenje ljudi in ne samo tistih, ki so odgovorni. Torej, eh, dobre novice so v tem, da so načela očitno zdrava, primerna, temeli so dobri. In uh, tudi ta uredba v osnovi uživa podporo pri vseh, tudi pri skeptikih. Zdi se tudi, da uh, je infrastruktura za varstvo podatkov v Evropi uh, dobro razvita, da ima dobro podporo. To pa je tudi vse, kar se tiče dobrih novic. Naš predsedujoči je to, imenoval kompleksnost eh, in stvar je v tem, da ni skoraj nikakršnega soglasja eh, glede eh, samih določb. Gre za to, da imamo tukaj dve dediščini. Od direktive iz leta 1995 se je zelo razširila zavest o tem, kaj vse je v igri. 80 odstotkov pogovorov Eh, v zvezi s to uredbo zadeva zasebni sektor. Mi na London School of Economics pa smo govorili predvsem o javnem sektorju, eh, o tako imenovanem velikem bratu. Gre za nadzor nad nadzorom. To eh, je tudi skrb v javnosti, ki se je pokazala prek anket. To je prva stvar, ki je kompleksna. Namreč, da bi ljudi prepričali v predlagano rešitev. Potem pa še nekaj. Tukaj upravljalci oziroma nadzorniki za varstvo podatkov menijo, da so institucije bile neuspešne. V Nemčiji pa recimo ni tako. V Nemčiji. Um, dojemanje ni takšno, prav tako ne v Skandinaviji ali Franciji. Drugod po Evropi pa je občutek o neuspehu zelo očiten. Ni vedno naperjen proti institucijam ali nadzornikom, ampak eh, tak občutek obstaja. Od leta 1995 se zdaj soočamo s tema dvema dediščinama. Eh, s tema dvema imperativoma, ki vodita in usmerjata javno mnenje. Ni vedno tako, da akteri eh, tudi podpirajo to javno mnenje ali se z njim strinjajo. Potem pa se pogovarjamo o vprašanjih, ki so ključnega pomena pri tej uredbi. Tukaj smo imeli številne uh, zanimive izide uh, naših raziskav povsod po skupnosti. In uh, mislim, da je ključnega pomena za vsako razpravo v mehanizmih naslednje. Sam to lahko pišem samo kot neko univerzalno pravo ali zakon, kot, eh, skoraj kot nek fizikalni zakon. Kadarkoli civilna družba, eh, združenja potrošnikov ali javnost uh, hočejo, da se neka definicija zaostri oziroma omeji, kadarkoli bi morali neko področje torej jasno opredeliti, uh, si industrija prizadeva uh, za ravno nasprotno. In obratno, kadar industrija želi jasne eh, definicije, si javnost tega ne želi. In to je skoraj univerzalno načelo, skoraj povsod uh, po celotnem področju te uredbe. Uh, glede tega ne morem eh, podati nobenih zaključkov, bom pa nekaj predlagal uh, oziroma dokument bom poslal sekretarjatu, da se o njem še pogovorimo. Mislim, da bi tu enačbo morali iz polemike prenesti na drug nivo. E, morala bi se oba dela spektra približati sredini. In zdaj vidimo, kakšna je dinamika našega problema. 28 uh, eh, vprašanj smo obravnavali, ki se pojavljajo v uredbi. Vsi Praktično so se strinjali, da potrebujemo bolj jasne in ožje opredelitve, da potrebujemo več preglednosti. Na vrhu uh, se znama želja z stališča javnosti, pa je vloga nacionalnih uh, organov za varstvo podatkov. Ne gre toliko za njihove pristojnosti, ampak tudi za njihovo ustrajnost in odločnost ljudje so to vse čas eh, ponavljali. Ustrajnost, eh, potem tehnična eh, zavest, to so bila tista področja, glede katerih ima javnost določene skrbi in glede katerih so tudi zelo ustrajni. Potem pravo, ki se izvaja glede tega, prenos eh, na nacionalno raven, konsistentnost pri tem, to je bilo pomembno. Pa tudi, če se eh, spustimo v podrobnosti, naj povem še naslednje. Ko so um, akteri govorili o privacy by design, so se začele vzpostavljati sinergije glede tehnologij, tega se spomnite že iz preteklosti. Ljudje si želijo predvsem dokazov. In iz vseh razprav uh, je prišlo isto sporočilo. To so izpostavili tudi že številni govorniki danes. Delegirani akti in pa potencial uh, teh delegiranih aktov prinaša veliko stopno nezaupanja. Eh, malo je zaupanja v to, da bi bili eh, delegirani akti transparentni, pošteni, primerni. Obstaja občutek, da je treba še veliko več storiti glede eh, tega, kako bo sekundarni proces potekal in kako bomo dali javnosti ustrezna jamstva. Treba je proces kvantificirati na tak način, da bo konsistenten in da bo prinašal določene garancije. Tukaj imam številne eh, točke eh, glede tega procesa. Eh, Proces se bo še nadaljeval celotno jesen in želim poudariti še nekaj kot zelo pomembno točko, namreč to, da je treba upoštevati mnenje javnosti. Hvala. thank you very much. Many uh, very interesting. Najlepša hvala, zelo veliko zanimivih tem ste odprli za razpravo. Zaenkrat imam pred seboj dve prošnji za govor strani nacionalnih parlamentov in potem še dva poslanca Evropskega parlamenta, ki želita spregovoriti. A zdaj se že povečuje število in jih imam že tri. Najprej začnem eh, s predstavnikom nemškega Bundestaga. Izvolite, prosim. Äh, Hvala lepa. Kot prvo mislim, da tudi z našega vedika in to ne velja le za našo politično skupino, eh, pozdravljamo Evropsko uredbo za harmonizacijo tega področja. Zdaj, podatki so sestavni del našega današnjega eh, sveta, tudi arhivirani podatki bodo imeli določene, določeno ekonomsko vrednost. Pomembno pa je tukaj, da to ni le surovina, ampak je nekaj, kar je povezano tudi z posameznikom in njegovimi pravicami. Tako da menim, da moramo tu ureditev bistveno izboljšati. Pomembno je, da se ureja ne reči to področje, kjer se podatke eh, obdeluje, ampak eh, tudi posod, kjer se ponuja neke storitve in eh, storitve vključujejo tudi oglaševanje in na ta način ne bi prepečili, da se socialne omrežja, so, socialna, bilateralne pogodbe ne izključijo iz področja uporabe. Po mojem mnenju moramo to tudi jasno pokazati, da uredba, kakršna pač v tem trenutku je, ne bi uh, izpadla izpod uh, nadzora zaradi določb. Mislim, da moramo tudi jasno povedati, da Evropska unija, se pravi komisija, ne more biti izuzeta iz področja veljavnosti te uredbe. Kar zadeva prenosljivost, to se mi zdi ključnega pomena, kajti tu gre za sestavni del tega, kar sega tudi v prihodnost. Tu ne gre zgolj za to, ali podatke smatramo za podatki socialne mreže, ampak dejstvo je, da vedno bolj sodi to področje v realnost. Vedno eh, več, naprimer, proizvajalcev avtomobilov proizvajajo avtomobile, ki so povezani z omrežjem in eh, z internetom. Ja, tu ne gre zgolj za to, da ustvarjamo standard za ovoz in izvoz, ampak moramo vedeti, da obstaja nevarnost, da pridobivamo ljudje neko novo podatkovno razsežnost, to je zelo pomembno. No, še zadnja zadeva, ki se mi zdi osrednjega pomena, predn eh, povem še nekaj o izvajanju, gre za vprašanje otrok. Po mojem mnenju in tudi iz nemškega stališča je, da se moramo osredotočiti na to, kar Evropi razumemo kot eh, omejeno opravilno sposobnost otrok in uh, zdi se mi zelo problematično, če ponudniki, kakršnikoli že so, uh, pripravljajo profile, torej profilirajo ljudi, ki se še razvijajo in to potem hranijo in izkoriščajo. Še zadnja zadeva, gospod Rodriguez je o tem že govorila, mislim, da potrebujemo jasno ureditev, tudi ko gre za očkodnine, tudi za nematerialno eh, škodo, kajti ko gre za naprimer, napake zaradi ravnanja s podatki, lahko pride do škode bistveno kasneje. No in potem še tretja zadeva, kar zadeva izvr, izvajanje. Če naj bi to obveljalo, potem ne vem, zakaj naj bi tu imeli drugačno ureditev kot eh, na drugih področjih. Torej, mislim, da moramo tudi eh, sankcije orientirati podobno kot v pravo konkurenčnosti, torej, da ne pozabimo tudi na element sankcij. To je pomembno, da se zagotovi enakovrednost med eh, analognimi in digitalnimi eh, blagovnimi skupinami. To would like to also commend your Hvala tisti, ki želite besedo. Prosim, da oddate prijavnico in tudi enako veljate za poslance, ki jih prosim, da dvignejo roko. Naslednji, gospod Kališ z Polskega sejma, predsednik odbora za pravosodje in človekove pravice. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Se prečujem, da že drugič prosim za besedo, ampak eh, v 90-ih eh, sem bil tudi soavtor Evrop eh, polske ureditve za pravice posameznika. Prav tako sem bil ministr za notranje zadeve določeno obdobje, tako da sem te zadeve obravnaval z obeh koncev. Prav tako sem zdaj predsednik odbora za človekove pravice v našem parlamentu, tako da prosim za razumevanje. No, gospod Hornung je povedal nekaj zelo pomembnega, namreč ta uredba v bistvu ne vključuje učinkovitih eh, mehanizmov nadzora. Gospa Karamanli je ugotovila nekaj popolnoma nasprotnega, namreč da vsi organi, ki bodo obdelovali podatke, eh, so podvrženi nadzoru. Gospod Davis pa ugotavlja, da je temeljno vprašanje. Vprašanje, kako evropska družba obravnava oziroma bo obravnavala posledice uvedbe te uredbe. In za vas imam zdaj nekaj vprašanj. Področje uporabe tega osnutka ni najbolj jasno. Kaj po vašem mnenju pomeni ponujanje blaga oziroma storitev? strani nekega administratorja, ki nima sedeža v Evropskem gospodarskem območju oziroma v Evropski uniji. Mi zelo dobro vemo, da imajo številni administratori sedeže v tretjih državah in države, v katerih imajo te sedeže, ne bodo hotele skleniti takšnih eh, sporazumov, ki bodo zagotavljali spoštovanje te ureditve na enaki ravni, kot jo določamo mi. Kot drugo, ali vključevanje tudi oseb s sedežem v Evropski uniji pomeni, da to velja tudi za tujce, ki naprimer imajo začasno ali stalno bivališče v Evropski uniji, niso pa evropski državljani. Tudi to je zelo pomembno. To govorim tudi z vidika držav, ki sprejemajo veliko emigrantov, predvsem eh, mi, na primer, veliko emigrantov sprejemamo iz vzhoda in zato je tudi spoštovanje njihovih pravic zelo pomembno. No in v tem kontekstu imam še vprašanje za gospoda Hornoga konkretno. Izvedljivost teh eh, predpisov za podjetja izven EU ostaja zelo dvomljiva. In eh, to vodi v situacijo, kjer administratori v Uniji morajo spoštovati vse elemente te uredbe in zato bodo imeli bistveno više stroške kot eh, tisti izven EU. Tako da bo to kršilo načelo, načela konkurenčnosti. Tako da se zdaj sprašujem, ali mi v tem osnutku, ki je zdaj na voljo, vključujemo vse tiste mehanizme, ki jih to mora vključevati, ali pa bo ta uredba morda se sicer izvrševala, vendar pa ne bo preprečila možnosti, da se preprosto obide eh, izvajanje te uredbe in zato bo tako ali tako doseganje teh ciljev iluzorno. Hvala. Thank you very much. Najlepša hvala. To so seveda zelo pomembne vprašanja, ki jih bomo zbrali in sedaj pričakujemo naslednjega predstavnika iz Španskega kongresa. Predstavnico se upravičujem. Eh, yo, yo quería eh, referirme al, al señor Davis como, como buen conocedor de, de la realidad comparada. Hvala lepa. Naj eh, se navežem na to, kar je povedal gospod Davis. Eh, vem, da je velik strokovnjak na tem področju in vem, da tudi dobro sodeluje s špansko agencijo za varstvo podatkov, ter ima tudi dobro odnose z drugimi evropskimi državami. Mislim, da tudi agencije v drugih državah članicah zelo dobro Eh, delujejo in da so strokovno usposobljene, podobno kot španska. In pri nas imamo zelo eh, strokovno podkovano, izkušeno agencijo, ki se ukvarja tudi z vprašanjem ustreznih kazni. In eh, naša sodišče imajo prav tako že dolgoletno sodno prakso na tem področju. In to je tudi pomemben poudarek te uredbe, še zlasti, če hočemo imeti službo tako imenovanega upravka vse na enem mestu, da bodo vsi uvedeli, na koga naj se obrnejo. Pomembno je to tudi za podjetja. Eh, Mislim, da bi lahko prišlo tudi do določenih eh, problemov eh, oddaljenosti oziroma oddalitve organov od državljanov. in uh, dostop lahko pomeni nekaj uh, kompleksnega, lahko se oteži ta dostop, lahko prinese tudi do problemov, da se potem ne ve, kaj uh, narediti s tistim sklepom, ki ga bo uh, pripravil ustrezen organ. Uh, oziroma, če eh, organ ni isti kot eh, državni organ, ki se ukvarja s tem, kaj narediti s tem, eh, kam dostopati, na kateri organ, na katero sodišče. Mislim, da bi tukaj lahko prišlo do določenih težav. Potem pa še administrativna pot, če bo vpletenih več držav. To lahko Eh, predstavlja probleme, če bo stvar ostala v obsegu delegiranih aktov za komisijo. Mislim, da bi se to moralo razčistiti v sami uredbi. Lahko bi razlikovali med eh, izvajanjem za podjetja in pa izvajanjem za državljane. Eh, namreč, da bi se državljani vedno obračali na nacionalni organ. To že uh, deluje v drugih, eh, na drugih področjih v skupnosti, naprimer v bančništvu, zavarovalništvu in morda bi si lahko ogledali, eh, kako stvari delujejo tam. Hvala. Senor Budget and uh, the next speaker now is Birgit Zippel from the Socialist and Democrat. Najlepša hvala, sedaj pa še v imenu socialdemokratov. Birgit Zippel, ja. Yeah. Gospa Karamandi je, če sem prav razumela, govorila o tem, da naj bi profiliranje omejili. In zanima me, kaj natančno naj bi to pomenilo. Kaj ti, če nekaj naročim po internetu, moram vedno podati eh, naslov, eh, podat, bančne podatke, eh, verjetno to potem profilirajo, na kar, se, kar lahko povem, da ne želim. Lahko pa se ti podatki sredujejo tudi naprej. Skratka, vse to so stvari, ki naj bi se preprečili, prepovedali. Eh, zanima me, ali se vam zdi potem pomembno, da se za vsako vrstno profiliranje poda jasno soglasje. To je pomembno vprašanje potem, kar zadeva otroke, o tem je eh, kolega Grahimbach tudi že eh, govoril. No, potem imam še vprašanje za predstavnika Microsofta. Tu je šlo za vprašanje kazni po eni strani, ki jih tudi ne bi kar tako pustila ob strani. In potem je tu še vprašanje, ali potrebujemo tudi nekakšne spodbude in zanima me, kaj s tem mislite. Če že danes želimo to urediti na ta način, bi bil to problem. Zdaj pa, če pa bi po uveljavitvi te uredbe razmišljali o dodatnih spodbudah za to, da bodo podjetja to, kar želimo, eh, da se izvaja, nagradimo, eh, to, kar pa ne, iz, ne izvaja, pa pač pustimo pri miru. Tako da me res zanima, kaj mislite s tem eh, sistemom spodbud. Timothy Kirkhope for the European Conservatives and Reformists. Hvala, Timothy Kirkhope v imenu konzervativcev in reformistov. Um, Najlepša hvala. Imam vprašanje za Simona Davisa in se navezujem na to, kar je povedal o raziskavi, ki jo je opravil. Sam sem močno vključen v to kot poročevalec, kot sami veste pri dogovoru o PNR. In eh, to gre v bistvu za krovno vprašanje varstva podatkov. Um, Sinoči sem bil ravno na večerji, na kateri smo se pogovarjali o vedno večjem eh, številu tako imenovanih centrov za obdelavo podatkov po vsem svetu, ki razpolagajo z neverjetnimi sredstvi, ampak neverjeten je tudi podatek, da naprimer potrebujejo tudi ogromne ohlajevalne sisteme, vodne ohlajevalne sisteme, da sploh lahko delujejo. Vsi noči smo se pogovarjali o tem, da kot prvo narašča število ljudi, posameznikov, podatkov o njih in tudi eh, obdelave podatkov. Vse to stalno narašča, tudi uporaba eh, podatkov, tudi tisti, ki se povsem upravičeno uporabljajo tudi v boju proti terorizmu, tudi ti žal naraščajo. In tukaj govorim kot ponižni pravnik, čeprav tega pravzaprav ni ponižnih pravnikov. Ampak v 20 letih bomo po moje imeli svet, v katerem bo polovica prebivalstva eh, večino časa porabila za nudenje podatkov, druga polovica pa bo uporabila večino svojega časa za zbiranje, obdelavo in prodajo teh podatkov. Ali je to res prihodnost, ki si jo želimo? In vsakič, ko sam, kot nedolžni uporabnik, želim nekaj kupiti na spletu, moram izpolniti nek formular, nek obrazec z 20, 30 ali 40 vprašanji o tem, kaj mislim, kako razmišljam, kdo sem in ne vem, ali se to konkretno navezuje na tisto, kar pravi gospod Davis, zanima me pa njegovo mnenje. Da, najlepša hvala in eh, še zadnje vprašanje eh, v tem krogu, to je tudi govornik odbora za tehnologijo, raziskave in razvoj. Gospod Keli. Da, hvala lepa, nočem tukaj na veliko pridigati, ampak eh, kratko vprašanje, ki se navezuje na to, kar je povedala gospa Rodriguez, ki je rekla, da so to številne zadeve, ki na nek način niso kompatibilne s svobodo izražanja. Uh, In res je, da se zadeve do neke mere prekrivajo in da prihaja do določenih paradoksov. Morda bi lahko povedali kaj več o tem. Da, eh, hvala lepa, zelo zanimivo vprašanje. Mislim, da imamo ravno še dovolj časa, da se lotimo odgovorov na ta vprašanja. Najprej naši govorniki pri tem omizju. Najprej dajem besedo gospe Marjeti Karamanli. Ne le zaradi tega, temveč tudi zato, ker mora oditi nekoliko prej, ker se mudi na vlak. Izvolite. Hvala, gospod poročevalec. Poskusila bom govoriti v nekoliko nižji hitrosti, ker so me opozorili, da sem bila prehitra. No, ampak gre tukaj eh, za zadevo, ki je pomembna in žal mi, da moramo oditi, ker bomo danes pri nas obravnavali zelo pomembno zakonodajno besedilo in moram biti prisotna, ker je eh, zelo pomembno, da dosežemo večino. Ne morem seveda odgovoriti podrobno na vsa vprašanja, ki se jih postavili, ampak v vsakem primeru gre tukaj za več elementov, ki vodijo v iste skrbi, ki si jih vsi delimo. In eh, pravzaprav eh, bi bilo koristo tudi, če bi vam lahko posedovala analizo mojih kolegov iz francoskega parlamenta, ki so se s tem poglobljeno ukvarjali in razmišljali o teh zadevah. In potem glede vprašanja profiliranja in omejevanja profiliranja. Tu ni nekih eh, jasnih pravil, ampak mislim, da se vsi strinjamo s tem, da morajo iti zgolj za ciljno, jasno opredeljeno profiliranje, prav tako v zvezi s tem gre tudi za pravico do pozabe. In bolj, ko se lotevamo vprašanja profiliranja in bolj ga omejujemo in ciljno usmerjamo, lahko bolje zavarujemo tudi osebne podatke. In eh, naj vas spomnim tudi na Eh, izjave in rezolucije sveta Evrope o tem vprašanju. Prepričana pa sem, da je tudi poročevalec dovolj občutljiv za vsa ta vprašanja in da se bo lotil zadev ustrezno natančno. Morda smo se najbolj osredotočili na to, kar je treba še izboljšati. Treba je priznati, da je napredek očiten, veliko smo že dosegli, vendar eh, vaša mnenja in vprašanja me še utrjujejo v misli, da je treba eh, še poglobljeno delati na mehanizmih za izvajanje nadzora in tudi v zvezi z načinom izvajanja in področjem izvajanja se bo treba še ukvarjati. Če imamo tu še določena področja, ki so negotova eh, in če se zadeve eh, preko parlamentov prepuščajo nacionalnim organom oziroma če se nacionalni organi na nek način bojijo konkurence nekega enotnega eh, evropskega organa za nadzor, kot se je spomnila tudi španska kolegica, da Ne smemo pozabiti na možnost tega, da s tem preveč eh, odtujimo naše državljane. Moramo jim dati vedeti, da je namen vsega tega početja ravno v zaščiti, v varovanju njihovih pravic. Pravic naših državljanov torej. In pri tem lahko tudi nacionalni organi za nadzor odigrajo svojo vlogo, seveda v sodelovanju z organi na evropski ravni. Dovolite mi, da zaključim z mislijo, da je vsekakor pomembno, Eh, gledati zadeve z več plati. Po eni strani vidimo, da se odgovornost povečuje, da je pomen zaupanja tudi vedno bolj izpostavljen, da pa je hkrati to oboje odvisno tudi od sočasnega povečanja preglednosti, da morajo biti vsa pravila razumljiva, da ne smemo pozabiti na to, da če imamo uredbo, ki je zakon, da mora biti taka da jo lahko razumemo in da jo znamo izvajati. Mora biti jasna, razločna in uporabna. In eh, naj zaključim s tem, da vas spomnim tudi to. Eh, naj vas spomnim na vprašanje učinkovitosti. Tu gre tudi za sodelovanje na evropski ravni, za sodelovanje z nacionalnimi organi in v združeni močvi si prizadevamo poiskati učinkovite rešitve, eh, poiskati ustrezne tehnike za izvajanje besedila, za jasno oblikovanje tega besedila, kar je v interesu vseh evropskih državljanov. Eh, Hvala lepa. Bilo je še nekaj vprašanj za Gerita Hornunga, ki ima ponovno možnost, da se izrazi. Hvala lepa. Dovolite mi naj se predvsem ozrem na dva do tri vprašanja. Čisto na kratko naj povem, da sem tesno uh, sledil uh, izvajanju gospe Reichenbach in o pomenu institucij skupnosti. Mislim, da morajo biti institucije zelo pozorno in natančno vključene v ta proces. Komisija hoče imeti jasen okvir za varstvo podatkov v 21. stoletju in eh, zato mora biti tudi tvorno udeležena v procesu. Naj se odzovem na dva do tri vprašanja, kot sem že prej povedal, ki so se mi zdela še posebej zanimiva. Kot prvo, naj povem, da gre za širše teme, kot eh, smo jih navedli v naslovu te seje in glede samega področja izvajanja v smislu tretjega člena, mislim, da bo to eno od poglavitnih vprašanj. In zato ste povsem upravičeno povdarili, da se bo treba s tem še ukvarjati. Tako da mislim, da imamo jutri celo dve debati namenjeni ravno temu. In eh, tisto, kar se mi zdi tako huda problematika, ravno v zvezi s črnom tri, temveč s tem, kako vzpostaviti pristojnosti in kompetence znotraj Evropske unije. Potem gre vprašanja posameznikov, ki prebivajo v Evropski uniji. Mislim, da moramo rešiti najprej vprašanje osnovnih tveganj, potrebujemo pa za to, boljše opredelite tudi pojma stalnega bivališča na območju Evropske unije. Problematično pa je tudi to, kako ponuditi ustrezne kakovostne storitve vsem uporabnikom in tudi dajalcem podatkov v Evropski uniji. Včasih gre za ponudnike storitev, ki so sicer locirani zunaj Evropske unije, vendar ponujajo storitve, državljanom Evropske unije. Kako zdaj to urediti? Ali je dovolj imeti samo neko uh, splošno spletno stran eh, na vseh jezikih uh, državljanov Evropske unije? Potem je pa na to takoj nekdo navezal še vprašanje nadzora. Nadzora nekoga, ki prebiva v Evropski uniji, kako se obnaša na spletu, naprimer. Nisem pa čisto prepričan, kaj je bilo s tem mišljeno. Potem je nekdo omenil še izkrivljanje konkurenčnosti med podjetji znotraj in zunaj Evropske unije. Do teh vprašanj bo seveda prišlo, če imamo določena pravila igre glede varstva podatkov znotraj Evropske unije, to vsekakor vpliva na konkurenčnost. Ampak tega se bomo morali kot rečeno tudi lotiti, to je sicer res velik problem, vendar se moramo tako vprašati, kaj je alternativa in če je alternativa eh, popolna sprostitev režima varovanja podatkov, potem to, potem to sploh ni alternativa. Moramo se torej lotiti natančneje tudi teh eh, novo nastalih centrov za obdelavo podatkov in izboljšati tudi učinkovitost pristojnih organov. Pristojni organi so sedaj veliko podrobne obveščeni o tem, kakšno je dejansko stanje, ampak tudi njihove pristojnosti bo treba v prihodnje natančneje opredeliti, poskrbeti za doslednost. Žal so zadeve, ki so zapisane o tem, nekoliko predolgovezne in nejasne in kot sem že omenil, tudi komisiji da bi potrebovali tudi izboljšavo 29. člena, da se bomo lažje lotevali posameznih vprašanj in primerov posameznikov. Prav tako sem prepričan, da je eh, uvedba določenih kazni in njihovo izvajanje korak naprej, je pa to vsekakor odvisno od razpoležljivih virov in sredstev, nacionalnih organov za varstvo podatkov. To so seveda zadeve, ki se bodo morale reševati tudi na ravni držav članic. Naj omenim še eno zadevo. Vlogo zasebnih strank v procesu in mehanizmu izvajanja teh pravil. Namreč popolnoma jasno je, da nacionalni pristojni organi ne bodo imeli dovolj sredstva razpolago, da bodo lahko vse celovit nadzor izvali sami in eh, če hočemo imeti učinkovite pravice in preglednost, bo treba na nek način omogočiti tudi vključevanje zasebnih partnerjev. O tem pa bo treba tudi razmisliti na način preglednega delovanja. In tu bi rado omenil še nekaj, kar se navezuje na to, kar je povedal gospod Reichenbach. Namreč, konkurenčnost. Eh, poskrbeti bo treba tudi za to, da konkurenčna podjetja, ki prihajajo v Evropsko unijo, upoštevajo naša pravila in da uporabljajo ta pravila varstva podatkov znotraj zakonodaje o pošteni konkurenčnosti. In zato mislim, da da bi morali imeti vzpostavljen mehanizem sodelovanja tudi na, za obveščanje o morebitnih kršitvah. Preden dam besedo Žanu Gonjeju, naj vas spomnim, da lahko zaenkrat, če zaprosite za besedo, morda bi dali besedo še enemu ali dvema med vami. Hvala predsedujoči. Zelo sem vesel in se moram zahvaliti, da ste se odzvali v tako velikem številu. Zelo redko, kdaj imam možnost eh, pogovarjati se takole s predstavniki eh, parlamentov in zelo zanimivo se mi zdi slišati od eh, poslancev, ki prihajajo iz Španije, Polske, z vseh koncev Evrope. Ampak dovolite mi, naj se vrnem na zelo pomembno vprašanje, ki mislim, da je prišlo iz Španije. Oprostite, če se ne spominjam, kdo ga je zastavil. Namreč, kdo so tisti organi, ki so pristojni na splošni ravni za varstvo uh, podatkov in kako se bodo lotevali povezave med eh, lokalno zakonodajo, če lahko tako rečem, in sedaj tem novim predlogom besedila. Mislim, da je to ravno tisto poglavito vprašanje, ker se na to navezuje vsa ostala. Sam nimam odgovora na to, seveda ne. E, na vas, poslankah in poslancih, je, da najdete pravo rešitev. Ta nova uredba, to novo besedilo, ki prihaja, se bo moralo izvati tako, da ne bo v neskladju niti v nasprotju z zličevi zakoni, ki obstajajo sočasno v država članica, kako to urediti, to je te temeljno vprašanje, na katerega vam ne znam odgovoriti, potem je pa še drugo vprašanje, kako bodo državljani Španije, Francije, Poljske, Grčije lahko učinkovito uveljavljali svoje pravice. In kako istočasno poskrbeti tudi za vsa podjetja, da bodo imela koristi od tega. Eh, mislim, da je to zadeva, ki je zapletena in zato bo treba podpreti v praksi njeno izvajanje z vsemi močmi. In eh, vsi vemo, da je problem harmonizacije med 27 in 20 zelo težava, ampak to našega državljana ne zanima. On bi rad vedel, na koga naj se obrne, kadar se čuti ogroženega, kadar meni, da so njegove pravice kršene. In to so tista pomembna vprašanja. Seveda imate pri vsem tem vsi svojo vlogo, komisija, parlament, vsi pristojni organi in institucije in vi eh, ste tisti, ki boste morali preko razprav, ki potekajo in bodo še potekale, najti odgovore na ta vprašanja. Potem pa še eh, morda nekoliko splošen odgovor na vprašanje preglednosti. Hvala, ker ste mi svojim vprašanjem omogoči, da znova spregovorimo o tem. Normalno mora biti, da upoštevamo zakonodajo. To je dobro. Ampak ob povedanem naj povem, da je prav tako dobro, da eh, je treba na nek način izreči priznanje tistim, ki pravilno izvajajo in upoštevajo obstoječa pravila igre, obstoječo zakonodajo. Naj povem, da sem sam uh, zelo vesel, ko slišim, da ste pripravljeni izvajati zelo stroge kazni, da ponekod že obstajajo eh, zelo učinkovite kazni. Eh, če pogledate, na primer, eh, že pri Microsoftu se zavedamo, kako pomembnih je lahko tudi ni celih pet odstotka kazni za nekoga, ki ima svetovno razvito poslovanje. Jasno pa je, da ne moramo vseh poprek enako kaznovati, da je treba razločevati med namerno kršitvijo in malomarnostjo. Mislim pa, da je treba eh, postaviti neko osnovo, mislim, da v 38. in 39. členu konkretnega predloga neko podlago za oblikovanje tako imenovanih kodeksov ravnanja Mislim, da sta to ravno 38 in 39 člen, ampak ne vidim nekako v praksi veliko podjetij, ki bi zaradi tega eh, na veliko oblikovala te kodekse ravnanja. To je tisto, o čemer sem prej govoril, ko sem govoril o spodbudi, o motivaciji podjetij, da se tega res eh, lotijo. Treba je poskrbeti za to, da bodo različni mehanizmi, naprimer mehanizem doslednosti in podobno, res učinkoviti v praksi, e, čeprav to ponavadi terja svoj čas, leto, dve in e, preden se stvari res spremenijo na svetovni ravni ali pa na evropski, to traja, poleg tega pa podjetja vedno tudi nekaj stane. Naj povem primer, recimo en produkt, ki smo ga razvili pri Microsoftu, smo eh, uspeli v Nemčiji recimo v enem letu oblikovati nov uh, model in to nas je v obliki blagovne znamke stalo več kot milijon evrov. In zdaj si predstavljate ta isti strošek, če bi ga moralo plačati veliko manjše podjetje. Torej, moramo poskrbeti, da eh, na nek način oblikujemo zadeve tako, da bodo lahko funkcionirala velika in mala podjetja in da bomo krati tudi nagradili tiste, ki delujejo ustrezno, da jim izrečemo neko priznanje, da bo jasno, da so tisti, ki prispevajo k večji preglednosti, aktivni udeleženci v tem procesu. Moramo govoriti o konkretnih zadevah, o cloud computingu, o računalništvu na oblaku in Microsoft se s tem seveda aktivno ukvarja. Mi recimo pri Microsoftu poznamo pojem trust center, torej center zaupanja in ta pojem poskušamo uvesti tudi pri svojih partnerjih, eh, tudi kadar govorimo o prenosu podatkov in recimo vsako podjetje, ki se tega dejansko loti, je treba na nek način nagraditi mu izreči javno priznanje. No, to bi lahko tudi storili, ampak tu se bom ustavil. Hvala lepa. Sedaj pa Nurja Rodriguez, prepričan sem, da lahko odgovorite neposredno na kar nekaj vprašanj. Hvala lepa. Naj odgovorim na vprašanje vse na enem mestu, one stop shop eh, in na zaskrbljenost eh, nekoga, ki je vprašal, kako pa s težavami uporabnikov, potrošnikov, kako bodo lahko dostopali do podatkov oziroma do organov za varstvo podatkov. Mislim, da je takole na prvi pogled za misel o tem, da se zadeve uredijo na enem mestu, zelo dobra, ampak kristalno jasno mora biti tudi v tem predlogu, podobno kot je rekla komisija danes dopolne, da je treba skratka pogledati vse vidike. Komisija je dejala, da je zaskrbljena tudi zaradi tega, ker ne ve, ali bodo eh, te zamisli v praksi ustrezno izpeljane. Potrošniki potrebujejo jasne navedbe, na koga naj se obrnejo, kateri organ je to, v kateri državi naj ureja te zadeve, v državi, kjer stalno prebiva ali v kateri drugi. In ravno s temi jasnimi navodili in eh, navodili za uveljavljanje lastnih pravic bomo omogočili tudi vsem organom za nadzor in za varstvo podatkov, da dejansko upravljajo svojo funkcijo. Mislim, da je treba bolje skoristiti tudi obstoječo mrežo, ki jo že imamo in veliko se lahko naučimo že iz izkušenj obstoječe mreže organov za varstvo podatkov. Ampak naj ponovim, pravica uporabnika, potrošnika, da uveljavlja svoje pravice v kraju, kjer prebiva, je bistvena. In potem še eh, glede varstva osebnih podatkov otrok. V tem predlogu je tudi vsebovan člen, ki se nanaša na to. In nekdo med vami je rekel, da je to lahko zelo problematična zadeva. In res je, moramo tudi zagotoviti, da se profiliranje otrok prepove in da se osebni podatki otrok ne razpečujejo in ne zbirajo. To je treba prepovedati. Konkretne določbe pa bo treba izvajati v praksi, kar je v bistvu problematično. E, tudi e, starostne omejitve so od države članice do države članice različne, glede zbiranja podatkov, seveda. In eh, jasno je, da je treba, kadar se deluje z mladoletno osebo, vedno briti na starše, da je potrebna privolitev staršev. Potem še tretje vprašanje glede pravice do pozabe in razmejitev glede samega iskanja ravnovesja med svobodo izražanja in omejitvami. Ne vem, ali sem prav razumela vaše vprašanje, ker se najbrž ni nanašal na konkretni primer. Ampak jasno nam je vsem, da je varovanje podatkov nekaj, kar je v praksi omejeno, da je tudi Evropsko sodišče bilo iz tega mnenja, ko je govorilo o tem, da je treba uskladiti in uravnovesiti svobodo izražanja eh, in varstvo osebnih podatkov ter pravico do pozabe. Če pa imate specifične pomisleke in konkretne primere, lahko več poveste o tem. Mislim, da je to omenila gos gospod Kelly, je to omenil, ja. Hvala.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 ta neskončnost obveznosti razkritja informacij strani posameznikov. Nedavno sem imel pri sebi v pisarni nekoga, ki je dejal, ja, pri 16 ima uporabnik, prostovoljni uporabnik eh, interneta, eh, že večino svoje življenjske zgodbe na internetu in eh, pri 21 vlada v bistvu že vse ve in to, kar je pri 25. še ostalo od svoje osebnosti, je to, kar so nekdani ljubimci eh, ohranili v svojem spominu. No, to je malce komično povedano, ampak mislim, da vse skupaj pomeni, da je lahko zelo, zelo enostavno za posameznike, ki jih eh, tako zelo skrbi, da bodo izpostavljeni tem zahtevam, da sprejmejo te rešitve za na enem mestu, eno je potem tudi identiteta na enem mestu, eh, da imamo samo enega posrednika. To smo zdaj videli v Združenem kraljestvu, zdaj že diskreditirano nacionalno osebno izkaznico. Tako da bi predlagal, da če se želimo izogniti temu, da bomo žrtev temu širom Evrope, bi bilo pomembno, da upoštevamo, mora tudi celo na ravni uredbe, da se uredijo inovativne rešitve, kot naprimer Majdek v Združenem kraljestvu, katerega namen je, da se prenese velik del pobude na posameznika. To so pomembne inovacije širom Evrope, širom sveta, ki pa se kar pustijo nekako ob strani in eh, se favorizirajo velike institucionalne rešitve. Tako da ta inovativnost na granularni ravni je zelo pomembna. Naj samo parafraziram še par zadev. Namreč kako naj bi Evropa prebavila to, kar počnemo to. No, ko pravim, da je veliko diskreditacije varstva podatkov, to ne pomeni, da se diskreditirajo posamezni nacionalni organi. Razlog, zakaj so prebivalci razočarani nad tem področjem, je nekaj, kar nima nobene zveze z temi organi. To je lahko povezano s tem, kakšno politiko vodi vlada, gre za vprašanja povezana z pregovorim velikim bratom in tako naprej. Skratka, številne nacionalne agencije na tem področju delajo zelo dobro in to javno mnenje tudi potrjuje. Ampak vprašanje, po mojem mnenju, je veliki Veliko nas hodi na volitve in dobro bi bilo, naprimer, če bi lahko pokazali, da je varstvo podatkov nekaj, kar ima resnično praktično vrednost za državljane. No, ampak ta velika vprašanja ostajajo. Naprimer, kdo obravnava podjetja, ki obdelujejo podatke izven naših meja? Kdo in kako obravnava tiste korporacije, ki se zdi, Eh, kar teptajo evropske pravice. Vsak dan poslušamo zgodbe v medijih, ljudje jih prebirajo in eh, posledica je ta, da predvsem veliki ameriški grabežljivci podatkov sodijo v ta okvir. Zdaj potrebujemo podrobnosti. Nočemo kar tako nekih splošnih zagotovil, da bomo na nek način koncu koncu vendarle našli neko rešitev. Če naj bi državljana popeljali s seboj to, če naj bi ga imeli na svoji strani, potem so to zelo pomembna vprašanja. In to ni, ni uredba o izročitvi. Pogosto pravniki govorijo v takšnem jeziku. če bi to bila takšno, takšna uh, eh, ureda, potem bi lahko govorili o uh, dvojni kaznivosti itd. itd. Ampak to, tu ne gre za to. Gre za to, kar eh, vpliva na vse državljane. In eno, kar manjka, je imeti podporo državljanov. Kako torej, kako razložiti to državljanov, kako razložiti to uh, povprečnemu posamezniku, ki ga to zadeva. Hvala lepa. Nekaj zadnjih minut je še ostalo še za baronico Latford skupine ALDE v Evropskem parlamentu. Hvala lepa, predsedujoči, čisto na kratko. Strinjam se s Samenom Davisom, da potrebujemo tudi neko kampanjo za volitev 2014, ki bi vključevala to vprašanje. Um, Kaj pa zdaj je profiliranje? O tem smo imeli razpravo v Evropskem parlamentu pred eh, tremi leti in pol. Šlo je za poročilno lastno pobudo, iz tega se ni stimila nobena zakonodaja, ampak vendarle me veseli, da je posebej Gerhard eh, Hornik omenil, Gerrit Hornik Hornik omenil, da ima komisija nekakšno mentalno blokado in uh, misli, da lahko nasprotujemo profiliranju le, če ima kakršenkoli pravni učinek. Da pa profiliranja kot takšnega ne moremo preprečiti in prepovedati. In upam, da to je nekaj, kar bomo rešili v procesu sprejemanja te uredbe. Ne pravi, ne treba prepovedati vsakršno profiliranje, ne, ampak profiliranje samo je tisto, ki ga je treba urediti, regulirati, kajti kar nekaj situacije, kjer lahko pride potencialno do škode, če tudi, če tudi morda ni nekih takošnjih pravnih učinkov. Ampak komisija leto za letom ustraja na tem, da profiliranje pomeni karkoli le, če ima pravni, pravne posledice nekatere nacionalne vlade, vključno z našo britansko, vendarle eh, izvaja profiliranje z velikim veseljem, ampak vsaj priznava, kaj počne, za razliko od eh, komisije. Hvala lepa. Še za tako zadnji komentar. Zdaj bi rad dal neko priložnost še panelistom, da podajo nekaj zadnjih misli, ampak res čisto na kratko. John, bi vi začeli? Ja, eno minuto torej bom ponovno govoril v francoščini. Še enkrat hvala prav vsem za to, da ste nam dali to priložnost, da spregovorimo. Moram reči, da me je resnično navdušila eh, ta raznolika zastopanost. Povedal bi samo tole. Živimo v nekem trenutku in res ta trenutek zdaj je fantastičen trenutek, v katerem imate vi kot parlamentarci pomembno ključno vlogo za prihodne leta. Mislim, da je vaša vloga toliko bolj pomembna, saj je, je vedno tu tudi ta paradoks zasebnosti, kajti nisem prepričan, kot pravi torej Simon, ki ga dobro poznam, da povprečni evropski državljan ve, kaj je zasebnost. Ko vidimo, koliko podatkov se vsak dan skozi večne kanale posreduje naprej po internetu in tako naprej. Vemo, da je treba evropske državljane izobraževati, treba jih je naučiti, da ima zasebnost neko vrednost, da so podatki nekaj vredni. Kajti mislim, da se potrošniki ne zavedajo tistih pravih izzivov, ki so pred njimi. Hvala. Hvala. Hvala lepa organizatorjem in eh, tudi občinstvu, strinjam se s svojim sosedom, res je to pomemben trenutek, predlog uredbe o varstvu podatkov je zelo ključen predlog. Tehnološki napredek. Do neke mere tudi daje dimenzijo temu, kar se dogaja v okolju interneta. Mislim, da se še ne zavedamo, kako hitro se stvari odvijajo in kako počasi se prilagaja zakonodaja. Tako da z tega vidika moramo biti sveda previdni, eh, moramo pa pohiteti z morebitnimi spremembami. Ta predlog je z vidika potrošnikov zelo dober, to bo bistveno izboljšalo situacijo potrošnikov in pa tudi oseb, ki so predmet teh eh, podatkov, kajti uvaja nove pravila, nove pravila glede uveljavljanja pravic, ko so te pravice kršene. Danes jutraj smo tudi že govorili o tem, da je ta predlog na splošno zelo pozitiven, ostajajo pa določena vprašanja ki jih je še potrebno opredeliti, razjasniti. Zelo pomembno je, da se pravna gotovost zagotovi tako za podjetja kot za potrošnike. In na zadnje, moram tudi reči, da podpiramo do neke mere tudi to, kar so dejali drugi govorniki, glede ogromne količine delegiranih in izvedbenih aktov, ki naj bi jih eh, komisija imela na voljo. Strinjam se, da komisija mora imeti določena izvršilna pooblastila, ampak eh, številni predvidni akti gredo pač predaleč in če se želimo odločiti o tem, kateri ne bi bili dovoljeni in kateri ne, moramo upoštevati eh, seveda predvsem spoštovanje temeljnih pravic. Tako Simon in eh, Gerič še vsak po en stavek. Ja, čisto na kratko. Tudi jaz eh, pozdravljam to pobudo, mislim, da moramo to razumeti kot eh, priložnost. Od vsega dela, ki je bilo opravljeno in od eh, vseh priložnosti, ki obstajajo, sta transparentnost, odgovornost, praktično mantra za delegirane akte, za mehanizme, ki naj bi jih tu uporabljali. Še ena zadeva. Deležniki bodo še naprej vključeni, tako da če želi kdo stopiti z menoj v stik, mislim, da bo to vsekakor možno, kaj ne. Gerrit, ja, ker imamo katedro za pravno informatiko, moram par besed povedati o tehnologiji na koncu. Zdi se mi, da te nove tehnologije lahko na koncu postanejo edina tehnologija za zaščito zasebnosti na internetu. Tako da mislim, da moramo spodbujati eh, tiste, ki razvijajo te aplikacije in pa mm, nadzornike, da se teh zavedajo, kajti enkrat, ko bo tehnologija na voljo, potrebujemo, eh, bo, bo zadeva bistveno teže izvedljiva. Tako da potrebujemo eh, to zasebnost ki bo ugrajena v tehnologijo že v sami zasnovi. Hvala lepa, hvala vsem. Hvala lepa tudi Marijete Karamanli, ki je lovila vlak nekoliko prej, kot ste videli. Tako da upam, da smo s tem osvetlili nekaj novih eh, točk, nekaj novih vprašanj. Razpravo nadaljujemo kasneje danes in jutri ob treh torej. Nadaljujemo s delom in sicer bo z nami podpredsednica komisije Vivian Reding, ki nas bo nagovorila. Za tiste, ki želite tudi nekoliko bolj pogledati, kaj delamo v Evropskem parlamentu, tri delovne dokumente imamo že na voljo tu na desni strani eh, panela, dva dokumenta o uredbi, eden o direktivi. In po zaključku tega zasedanja nas torej čaka kosilo za poslance Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov in pa govornike, vabljene govornike. Kosilo je tu pred dverju. Hvala lepa.